If I may ask. Sedite, prosim. Pozdravljeni v drugi polovici našega seminarja. Včeraj smo imeli živahno in plodno razpravo. Seminar se bo nadaljeval danes do povdan. Začeli pa bomo s predstavitvijo podpredsednice Evropske komisije, ki je odgovorna za proračun. Bila je z nami tudi včeraj na začetku seminarja. In povedati vam moram, da smo včeraj imeli zelo živahen seminar. Format ki so ga izbrali organizatorji, je bil naslednji. Sodelovali so nacionalni poslanci in evropski poslanci in seveda tudi člani skupine na visoki ravni. Mislim, da je ta format dobro deloval. Pogledi so bili zelo raznoliki in raznovrstni, bogata je bila tudi razprava v celoti. Mislim, da bo to koristno za delo skupine na visoki ravni. Vi ste ena od članov skupine na visoki ravni, ena od treh predstavnikov Evropske komisije. Veselimo se že vaše predstavitve. Po vaši predstavitvi, tako kot včeraj, bodo poslanci, tako nacionalni kot tudi evropski poslanci, lahko zastavili vprašanja ali podali komentarje. Izvolite. Hvala lepa. Dobro jutro vsem poslancem, nacionalnim poslancem in tudi evropskim poslancem. Dobro jutro vsem, ki ste se danes dopoldan odločili, da se odeležite razprave, kako bi lahko evropski proračun in nacionalni proračuni delovali bolje. Koliko od vas je bilo z mano tudi zjutraj? Je bil še kdo z mano zjutraj? Je še kdo, ki je bil na predstavitvi z Marijem Montijem? Ne, v redu. Potem lahko začnem z zgodbo, ki sem jo povedala zjutraj. Zgodba je naslednja. podpredsednica za proračun Evropske komisije, ki živi v Bruslju. Na poti Evropski parlament brcne steklenico, jo dvigne in pokaže se duh. Duh reče, hvala lepa, da ste me osvobodili. Zelo sem vam hvaležen izpolnil vam bom katerokoli željo imate. Podpredsednica reče, poslušajte, živela sem v ZDA, tam imam hišo, ni mi všeč, da moram leteti. Zanima me, ali lahko zgradiš most preko oceana, zato da bom lahko šla tja z avtom. Duh reče, no tako neumne zamisli pa še nisem slišal. Izmisli si nekaj drugega. Podpredsednica reče, v redu. Skupaj z gospodom Montijem, z gospodom Lamasurjem, gospodom Kalfinom, gospodom Fursom smo v tej skupini o lastnih virih. Ali lahko poskrbiš, da bi od naslednjega leta proračun EU financirali z lastnimi viri in samo lastnimi viri? No, potem duh reče, kakšen most si želiš z enosmerno ali dvosmerno cesto. To je kratka zgodba ki natančno prikaže, kako velika in težka naloga nas čaka. Nalogo si je zastavil gospod Monti in tudi seveda sodelujemo drugi v tej skupini. Pa vendar, to je naloga, ki je ključnega pomena, zato se je moramo lotiti skupaj. Zakaj? Če si pogledate našo proračunsko zgodovino in tudi zgodovino Evropske unije, lahko rečemo, da smo v zadnjih nekaj letih zaključili neko obdobje in to obdobje bi imenovala zlata doba ali zlata leta. V zlatih letih smo se neprestano širili. Širitev je bila gonilo sprememb. Gradili smo najpomembnejši dejavnik konkurenčnosti, to je skupni trg. Oblikovali smo štiri svoboščine in seveda v tej zlati dobi smo imeli proračun, ki je bil zadosten in ne samo to, ustvarjajo je zelo edinstveni problem. Sama se s tem ne soočam več, ampak gospod Levandovski se je s tem soočal v prejšnji komisiji. Namreč imeli smo več denarja, kot smo ga lahko porabili. No, zlate dobe za proračun je konec. Končala se je okrog leta 2011 ali 2012. Od takrat naprej je proračun EU pod velikim pritiskom. Potrebujemo več denarja za več prednostnih nalog in denarja preprosto ni dovolj. Moje vprašanje je, ali prehajamo iz zlate dobe v dobo negotovosti, ali prehajamo v dobo upada, ali pa bomo zdaj prišli v junaško dobo. V tej dobi bi lahko vsi racionalno in pragmatično ocenili, kaj deluje in kaj ne deluje, potem pa bi lahko imeli politični pogum za to, da popravimo tisto, kar ne deluje. Sem komisarka za proračun. Če slučajno kdo iz nacionalnih parlamentov ne pozna postopka priprave evropskega proračuna, vam bom na kratko povedala, kako to poteka. Potem pa seveda sledi tudi še podroben postopek. Kratek odgovor je, da vse skupaj izgleda tako, kot pridelava klobas. Ne želite točno vedeti, kako zadeva teče. No, podrobnejša zgodba pa je, da imamo sedemletni večletni okvir, dve leti imamo na voljo, da izpogajamo nacionalne prispevke v proračun in cilje glede porabe pri tem proračunu. V absolutnem smislu to pomeni, da imamo en odstotek BND-ja EU za to, da financiramo proračun. To predstavlja približno 2 odstotka javne porabe in če vam podam številko, leta 2016 bomo imeli 144 milijard evrov sredstev za plačil. Seveda, podoba po državah članicah je zelo raznovrstna in raznolika. In najprej je treba vedeti, da obstajajo države, ki plačajo več, kot prejmejo, in imamo države, ki prejmejo več, kot uplačajo v proračun. Poprečje dveh odstotkov javne porabe je seveda različno v različnih državah članicah. V moji državi več kot 50 odstotkov, in tudi v drugih državah predstavlja to več kot 50 odstotkov javne porabe. Torej več kot 50 odstotkov javne porabe predstavlja proračun EU. In to niso neka dobrodelna nakazila. Neto plačnice večkrat rečejo, da neto prejemnice dobivajo denar, da je to neka dobrodelnost. Zadeva je nekoliko bolj zapletena obstoj evropskega proračuna je del ustroja Evropske unije. To pomeni, da je najpomembnejše gonilo skupni trg in v tem skupnem trgu so nekatere države bolj napredne, so bolj močne, kar zadeva konkurenčnost, druge države pa pač zaostajajo. In Če morajo države tekmovati in konkurirati na skupnem trgu, potem ni samo pošteno, ampak tudi ekonomsko logično, da države, ki so šipkejše z vidika konkurenčnosti, dobijo nekaj sredstev za to, da lahko nadoknadijo zaostanek. Moj nekdani delodajalec Svetovna banka, ki bi jo lahko obiskala, če bi se peljala preko tistega mostu, je v poročilu, navedel naslednje. Ena najpomembnejših, eden najpomembnejših eh, izumov je bil motor za konvergenco Evrope. To pomeni, da pomagamo državam, da se dvignejo, s tem pa se seveda pojavljajo priložnosti za naložbe in dobiček za vse. Mi smo, mimo grede, tega državljani ne vedo, ampak zaradi tega motorja konvergence smo pol ducata držav v zelo kratkem času dvignili iz nizkega razreda prihodkov v srednji razred prihodkov. Ekonomisti pravijo, da je to past srednjega razreda. V srednji razred je relativno lahko priti, tako pravijo ekonomisti, ampak prehod v višji razred pa je težji. Edine druge države, ki jim je to uspelo, so države, ki so bogate z naravnimi viri, kot sta nafta in plin, ali pa so nedemokratične in silijo rast na nedemokratični način. Mi smo edini na svetu, ki jim je uspelo na demokratični način brez nafte in plina ter mineralov dvigniti države v to višjo kategorijo. Motor za konvergenco mora delovati in naš proračun je gorivo za to, da vsi dosežemo rezultate. Sama sem dejala, da evropski proračun koristi vsem evropejcem ampak kot komisarka za proračun zlahka priznam, da nismo opravili dobrega dela v smislu razlage, kakšno dodano vrednost predstavlja vsak evro, ki ga porabimo. Državljanom bi morali podati razlago, da nacionalni proračuni in evropski proračun vsi delujejo za nje v kontekstu razprav o prihodnosti evropskega proračuna sem dejala, da bi morali govoriti ne o strani prihodkov, ampak da bi morali govoriti o izdatkih. Sprejeli smo pobudo, ki se imenuje proračun temelječ na rezultatih. Naša naloga je, da proračun uskladimo s prednostnimi nalogami državljanom. Prav tako želimo biti bolj pregledni glede rezultatov in državljanom želimo sporočiti, kakšne rezultate zagotavlja njihov davkoplačevalski denar, naj si bodo to evri, krone, levi ali karkoli že. Moje prvo sporočilo je, da bi morali poskusiti porabiti denar na evropski ravni, samo če je to izvedeno tako, da je izvedba boljša na relativni način, kot če bi to storili na nacionalni ravni. To mora biti ta dodana vrednost Evropske unije. Evropski proračun mora biti tudi ustrezno komuniciran in tudi dobro razumljen. Konvergenca je še vedno prednostna naloga, mora biti prednostna naloga, zato da bomo skupaj močnejši. Sama pa bi rekla naslednje. Mislim, da moramo najti neke bolj sodobne načine, da to dosežemo. Naprimer, kakšna je vloga nepovratnih sredstev, ki prihajajo iz proračuna v primerjavi z finančnimi instrumenti, ki naj bi pritegnili naložbe zasebnega sektorja v gospodarstvo. Nekateri se nasmihate, zato ker je v parlamentu določena stopnja skepticizma glede finančnih instrumentov. In seveda, vsak finančni instrument ni primeren za prav vsak namen, ampak sklad EFSI deluje že eno leto in vidimo lahko, da je majhen delež evropskega proračuna pritegnil več kot 100 milijard evrov zasebnih naložb v evropsko gospodarstvo in teh naložb drugače ne bi bilo. Če si pogledamo izdatke, lahko vidimo, da bi morali državljanom povedati, da jih nekoli ne bomo prosili za denar, razen, če bo ta denar bolje porabljen na evropski ravni, kot bi bil na nacionalni ravni. Če bomo imeli to verodostojnost, potem seveda lahko obravnavamo tudi stran prihodkov v proračunu. In če ne bomo izvajali reform na strani izdatkov, zato da bi bili usklajeni z prednostnimi nalogami, da bi zagotavljali dodano vrednost in da bi se posvečali rezultatom. Če tega ne bomo storili, potem ne bomo mogli govoriti z državami članicami o strani prihodka v proračunu. Vendar, to je pogovor, ki ga bomo prav gotovo morali imeti. Če ne zaradi drugega, zaradi izide referenduma v Združenem kraljestvu. Zakaj? V proračunskih pogajanjih danes imamo zanimivo ravnovesje in to vodi do finančnega miru v Evropi. Gre za ravnovesje prijateljev kmetijstva, prijateljev kohezije in prijateljev rabata. No, skupina prijateljev rabata bo doživela pretres, takšen ali drugačen. In to bo vodilo do razprave, kako se strukturira stran prihodkov v proračunu Evropske unije. Vendar, to razpravo moramo imeti, kajti te razprave nismo imeli že od leta 1988. Leta 1988 smo z gospodom Kalfinom in drugimi iz nekdanjega bloka še vedno živeli na drugi strani železne zavese. Zdaj.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 ne bomo jim mogli dopovedati, da je poštena od njih, da uplačajo nekaj evropski proračun, da je to bolje za vse. Državljani morajo to razumeti, razumeti morajo to povezavo. Dobro, pripravili smo nekaj priporočil v zvezi s tem, kako bi lahko prestrukturirali stran prihodkov. Ne bom se spuščal v podrobnosti, vse to poznate, ampak zanima me, Kaj menite vi, posebej nacionalni poslanci? Če bi vi našli duha v steklenici in bi lahko imeli eno željo v zvezi z evropskim proračunom, kaj bi to bilo? Kakšna bi bila vaša želja? Kaj si želite videti, da storimo mi? In lepo prosim, da nam vi z nacionalne perspektive poveste, kakšne spremembe na strani prihodkov bi lahko izboljšale delo proračuna in zmogljivost, da sodelujemo. Kakšne spremembe si želite videti? Kaj je po vašem mnenju mogoče? Kaj ti? Če ne bomo res našli takšnega duha, je edini način, da dosežemo napredek tak, da zagotovimo politično voljo in politično razumevanje da je zlatih let konec. Gospod Levandovski je vsaj dve leti živel v tej zlati dobi. Zdaj pa je čas, da preidemo v to junaško dobo, kjer storimo nemogoče. Spremembe moramo doseči in spremembe bomo dosegli le, če bomo sodelovali in to vsi skupaj. Hvala. Thank you. Thank you. Thank Hvala lepa. Hvala, gospa podpredsednica. Hvala, da niste govorili samo o prihodkih. Hvala, da ste govorili tudi o izdatkih. Včeraj popoldne je bila razprava dobro strukturirana, po mojem mnenju, kajti začeli smo z izdatki, čeprav naj bi se v tem seminarju posvečali prihodkom. Dobro, začeli smo z izdatki in po mojem mnenju je bilo to zelo zanimivo. In tudi vi ste temu dali veliko podarka. Oba elementa sta zelo pomembna. Reformirati je treba obe strani, če želimo doseči tisto, kar si želimo. Želimo si, da bi proračun deloval za Evropsko unijo. in to običajno imenujemo evropska dodana vrednost. Zdaj je čas za razpravo, za vprašanja in komentarje. Besedo boste dobili nacionalni poslanci in seveda tudi evropski poslanci. Gospod Glavekas, iz Litve. Izvolite. Gerbimi, gerbimi svečiai, gerbima uh, jos ekscelencija uh, Kristina Georgieva. Jūs iš tikro pradėjote. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Vaša zgodba je bila res zanimiva. Lepo ste nas uvedli v to temo. Vsi si želimo živeti v raju, nihče ne želi živeti v peklu. To je jasno. Ampak eh, nekaj vprašanj imam. Mislim, da se vsi sprašujemo podobno. Uloga ECB. ECB vsak mesec na trge načrpa 80 milijard evrov. Strokovnjaki menijo, da je ta balon že zelo napihnjen. V Litvi je tako, da so zaradi tega naložbe narasle tudi iz evropskega proračuna, vendar to pomeni tudi, da se napihuje balon na področju nepremičnin. To je zelo nevarno in seveda zaradi tega se povečujejo tudi tveganja na drugih področjih. V Litvi se soočamo tudi z begom možganov. Zato v Litvi to povzroča veliko težav. Tristo petdeset tisoč evrov zgubimo z vsakim strokovnjakom, ki zapusti državo. V zadnjih letih je državo zapustilo sto tisoč ljudi. To pomeni, da je treba zapirati vrtce, šole, tudi zdravstveno oskrba trpi. Veliko je naložb v državi, ampak veliko ljudi odhaja. To vodi do težav. In še nekaj, evropska sredstva. Imamo lasna sredstva iz DDV, obstaja pa tudi tradicionalna lasna sredstva, vendar Vedeti je treba, da se plačuje tudi davki na delo in da je treba davke plačati tam, kjer se delo izvede. Veliko sredstev izgubimo, zato ker ljudje zapustijo državo in lepo bi bilo, če bi ta denar lahko dobili nazaj. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lopotko iz Avstrije. Hvala lepa, gospa podpredsednik podpredsednica. Pri tej razpravi me nekaj čudi. Brexit se tukaj redko omenja, kot da tega referenduma v Združenem kraljestvu ne bi bilo. In to seveda vpliva na finančni večletni okvir. Kako vi ocenjujete posledice Brexita? Kaj, kaj to pomeni Izgubili smo drugega največjega neto uplačnika, to je Združeno kraljestvo. Za Nemčijo so oni bili vedno tisti, ki so največ prispevali. Njih zdaj ne bo več. Kaj to pomeni za druge neto uplačnice? Kako vidite prispevek Združene kraljestva v prihodnosti? Ali ste kaj razmislili o tem? To me zanima. Hvala. Thank you, uh, Mr. Lewandowski. Hvala, gospod Levandovski. Vedno mi je v užitek prisluhniti Kristalini Georgijevi in njenim različicam zgodbe o zlati ribici, ampak eh, ne vem, ali sem jaz živel v tej zlati dobi. Leta 2011 smo bili na zadnje v sredi grške krize. Kakorkoli že, danes eh, poslušamo ljudi, ki so jih izvolili ljudje v 27 ali 28 državah Evropske unije. No, še vedno je nekaj stereotipov, ki prevladujejo in predsotki in stereotipi so bili negativni junaki britanskega referenduma, zato je treba to razčistiti. Prav gotovo govorimo o majhnem proračunu. To ni primerljivo z zvezdnim proračunom ZDA. Združena Evropa je regulativni velikan, ampak proračunski palček to je proračun, ki je zmanjšan v obdobju 2014 do 2020, čeprav imamo vedno več politik in vedno več pristojnosti. Glede pričakovanj vodi v Bruselj samo enosmerna cesta, teh je vedno več. Pet odstotkov za administracijo se morda zdi veliko, ampak to pomeni, da izdamo 95 odstotkov, 95 odstotkov proračuna gre v države članice iz Bruslja. Ta proračun je bolj strogo naziran kot na nacionalni ravni. Poznam določene regije v Evropi, ki ne želijo uporabiti evropskih sredstev, zato ker so tako stroga pravila glede natančnosti in nadzora. Nekaj glede gospoda Montija. Gre za zelo zapleten postopek, so izjeme, izjeme, izjeme in tako naprej. Ampak že 25 let je to bilo zelo stabilno. Zdi se, da je lažje spremeniti pogodbo kot pa stran prihodkov. Nekateri ljudje v tej dvorani se še uživo spomnijo propadlih poskusov. Reimer Böge, jaz in Alan Lamasur smo takšni ljudje. Namreč spomnimo se, da nam ni uspelo. Izgubili smo kar nekaj poguma in bojim se, da podnebje oziroma ozračje ni primerno za to, da bi govorili o novih metodah financiranja Evropske unije. Ključ je torej zaupanje. Treba je zagotoviti zaupanje. Najprej je treba poskrbeti za to, da je to nekaj dragocenega, da je to javno dobro, potem pa lahko poskusimo. Torej, prvi korak je, da spet vzbudimo zaupanje in morda se bo potem odprlo kratko okno priložnosti. Združno kraljestvo nas zdaj zapušča in to bo morda podalo kanček upanja. Hvala. Hvala lepa. Upam, da bo ta seminar prispeval k temu oblikovanju zaupanja, ki ga omenjate. Gospod Lafine. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi vam, gospa podpredsednica. Ne vem, če bo ta duh iz steklenice, če boste to vi, če boste vi eh, zagotovili to prihodnost. Ampak mislim, da se vsi strinjamo, da smo se znašli v krizi, kakor še nismo poznali v preteklosti. Imamo brexit, terorizem, migracije, vse te težave, ki jih je treba razrešiti. Soočamo se tudi z dodatnimi zahtevami, tudi to je treba izpostaviti, zato ker potrebujemo evropski odziv na ta vprašanja. Nacionalne države ne morejo rešiti uh, teh problemov drugače bomo zapustili to evropsko uh, idejo nekje uh, za nami in izgubili veliko, veliko delovnih mest. Države morajo sprijeti uh, eh, to dejstvo. In kot sem dejal že včeraj, je treba izkoristiti to priložnost, uh, kar se tiče davka na uh, podjetja. Uh, Govorili smo naprimer o eh, izogibanju davkom, o davčnih goljofijah, zato ker nimamo pravih evropskih davkov, nimamo davčne eh, osnove, ki bi bila skupna državam članicam. Pomagati moramo MSP-jem, če Eh, takšna podjetja trenutno delajo v več različnih držav članicah, jih stane veliko, da se pripravijo na različne davčne sisteme. Boriti se je treba proti da, izogibanju davkom, eh, še posebej kar se tiče multinacionalk. In eh, zanima me, kakšno je vaše mnenje. Po mojem mnenju je to velika priložnost. O tem v Evropi in v številnih državah razpravljamo že 20 let, sedaj pa imamo priložnost, da nekaj naredimo. Hvala lepa. gospod Besta iz Češke, naslednji iz Češkega senata. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi podal kratek prispevek v imenu Senata Republike Češke. Povečati moramo prihodke EU, ampak ne vemo, kako bi to dosegli. 28 držav članic se mora strinjati za spremembo. Zdi se, da je to kot neko gospodinstvo, kjer nimamo dovolj denarja, izposodimo si 100 evrov, naslednji mesec pa bi morali povečati prihodke, drugače pa bomo potrebovali 200 evrov. Potrebujemo 100 evrov in tistih 100 evrov, ki smo si jih izposodili naslednji mesec potem 300 evrov in tako naprej, zato vedno globje padamo v dolgove. Mislim, da moramo iti v dve smeri na enkrat. Povečati moramo prihodke iz virov finančnih transakcij in ob enem času moramo povečati nadzor nad izdatki. Vemo, da se financira zelo veliko nekoristnih in neuporabnih projektov. Jasno moramo zastaviti prednostne naloge za proračun Evropske unije. Slišali smo že, da Evropska unija ne more in se tudi ne želi zadolževati. Trenutnih politik ni mogoče financirati s trenutnimi prihodki, zato moramo izvesti zelo natančne izračune. To bo zelo težko, vendar oceniti moramo, kakšne bodo individualne možnosti, za evropski proračun in kaj bomo prepustili nacionalnim proračunom. Seveda bo potem to imelo tudi posledice na subsidijarnost. O tem moramo govoriti, ne samo na tehnični ravni, ampak tudi na ravni oziroma v imenu vseh državljanov. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Fernandez iz Evropskega parlamenta zdaj dobi besedo. Iz Portugalska on prihaja. Mislim pa, da je tudi koordinator ELS. Izvolite. Obrigado. Eh, eu acho que era preciso. Najlepša hvala. Po mojem mnenju je treba tega dusta iz steklenice, o katerem je govorila gospa komisarka, eh, pros, prositi, da nam pomaga, da se pogovori z ministri, da se pogovori s temi interesnimi eh, združeni. vsi ti ljudje morajo postati prijatelji Evrope. Tako da bomo soglasni in zato uh, potrebujemo to soglasnost za večletni finančni okvir. En odstotek eh, BND-ja, še manj, ni cela 89 eh, odstotka uh, porabljamo soočali se bomo z velikimi težavami na ravni plačil v prihodnosti. In tega se moramo zavedati. Vsi bomo prišli do iste ugotovitve. Strategija Evropa 2020 ni uspela. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker nimamo dovolj sredstev v tem eh, okviru. Eh, sredstev, s katerimi se lahko na to odzivamo na izzive, s katerimi se soočamo. Mislim, da si moramo prizadevati za poenostavitve. Dovolj je eh, z nadomestili, dovolj je eh, z rabati, potrebujemo poenostavljen sistem, potrebujemo kredibilnost. To je seveda povezano tudi s pričakovanji in z drugimi zadevami. Ne, Evro, ne more Evropska unija eh, plačevati Eh, obresti zaradi zamud pri eh, plačilih. Ampak do tega prihaja. Vsakič, ko svet eh, oznanja nove politike, bi morali povedati tudi, kje bomo našli sredstva za te nove politike, kje bomo našli denar. Nova politika zahteva nova sredstva, drugače se teh zaves ne bomo mogli držati. Če oznanimo neko novo prednostno nalogo, potem moramo povedati tudi, da se bomo eh, odrekli neki drugi politiki, drugače denarja ne bomo našli ali pa moramo najti nova sredstva. Potrebujemo več prožnosti. Obenem pa je treba še naprej eh, držati se zavez, ki smo jih eh, sprejeli. Na to vprašanje kazni. A bomo kazni vračali državam članicam, ne. V evropski proračun jih je treba vključiti. Hvala, gospod Vukans iz Latvijskega parlamenta. Gospe in gospodje, izkoristil bom to priložnost in eh, spregovoril v latviščini. Eh, kolegi. Gospa podpredsednica komisije, Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, včeraj in danes smo se že dotaknili eh, razprave o dodani vrednosti, ki jo prinaša proračun Evropske unije. Govorili smo tudi o varnosti, varnosti na eh, mejah, eh, varnosti v povezavi z izzivi, s katerimi se soočamo zaradi migracijske krize v sredozemlju države, kakršne so balske države, ki se nahajajo daleč stran od sredozemlja, prav tako sodelujejo v operacijah eh, Frontexa in financirajo to sodelovanje eh, z naslova nacionalnih proračunov. Balske države, tudi Latvija, menijo, da je to povezano s še eno razsežnostjo. 25 eh, let je preteklo, odkar smo postali neodvisni. Polovico tega časa, 12 let, smo v Evropski uniji in v NATO. S tem, ko smo se pridružili tem uh, dvema strukturama, smo želeli uh, nek pozitiven razvoj v regiji. Ampak eh, glede na dogodke uh, v Ukrajini so se razmere sedaj spremenile. Prišlo je, prišlo je do metamorfoze nekatere od mej, ki so bile eh, nekdaj interne eh, meje nekdanje Sovjetske eh, zveze, so postale sedaj zunanje meje Evropske unije. In vprašanje meja je povezano z gospodarstvom, s carinskimi vprašanji in tako naprej. Prihaja do tihotapljenja in tudi to je treba izpostaviti. Upoštevati je treba tudi migracijsko eh, krizo, prihaja namreč tudi do nezakonitih migracij. Velik del eh, nezakonitih eh, migrantov, naprimer iz azijskih držav, potuje v skandinavske države in druge zahodne evropske države. Pri tem prečkajo latvijske meje. Latvija se je zavezala, da bo porabila 2 odstotka nacionalnega proračuna do leta 2018 za obrambo. Financirati moramo tudi socialno politiko in druge politike. Imamo vprašanje za gospod podpredsednico in morda tudi za sodelujoče v naslednjem panelu, v naslednjem krogu razprave. Zanima me, če imamo kakšno skupno možnost za financiranje varnosti na zunanjih mejah eh, Evropske unije. Ne zgolj eh, v sredozemlju, glede na to, da so skupni interesi tudi interesi držav članic. Najlepša hvala. To je prav tako eh, tema, ki smo jo pogosto obravnavali že včeraj. Govorili smo o varnosti in o povezavi med varnostjo in proračunom. Naslednji besedo dobi gospod Sasin iz eh, Polskega parlamenta. Izvolite. E, bardzo dziękuję, e, Szanowna Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo, kiedy dzisiaj rozmawiamy. Hvala lepa, gospe in gospodje. Danes govorimo o tem, da je treba nekaj spremeniti, ko govorimo o prihodkih evropskega proračuna. Smo v specifičnem trenutku, soočamo se z Brexitom in vedemo se, kot da se ni zgodilo nič. Seveda bi bilo bolje, če bi o spremembah proračuna govorili ne zato, ker bomo izgubili enega od največjih neto uplačnikov, ampak zato, ker bi o tem preprosto želeli govoriti ali morali govoriti. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da moramo govoriti tudi o korekturnih mehanizmih. To je nekaj samoumevnega ta korekcijski mehanizem z vidika Polske ni nekaj pozitivnega. To namreč pomeni, da so uplačila v proračun EU višja od naših realnih zmožnosti. Zato mislim, da bi morali govoriti o tem, kako bi lahko ta mehanizem s čim nadomestili. Morda bi lahko spremnili kaj na strani izdatkov. Pogosto govorimo z državami, ki morajo prevzeti migrante. Morda bi lahko korekcijski mehanizem spremenili tudi v tej luči. Pogovorimo o reformah, mislim, da bi si morali pogledati, kako bi lahko bili videti prispevki različnih držav članic. Morda bi lahko v pogajanjih o proračunu uvedli kakšne spremembe. Po mojem mnenju je nujno, da preučimo nove vire financiranja. Mi bomo z veseljem prisluhnili novim predlogom, ki bi lahko bili predmet pogajanj. Vsi predloge, ki jih tukaj slišimo, morajo biti zasnovani tako, da ne bodo preveč obremenili novih držav članic. Imamo različne potencijale, države so na različnih stopnjah, kar zadeva razvoj in bogatstvo. Lahko bi govorili, naprimer, o davku na finančne transakcije, lahko bi govorili o davku na dodano vrednost, tako malo bom končal. Ampak ne moremo iti v smer, kjer ne bomo dosegli tistega, kar si želimo. Hvala. Sedaj pa še zadnji govornik. Opravičujem se tistim, ki žal v tem krogu ne boste dobili besede, ampak eh, ura je že 10.50 eh, in eh, podpredsednici bi rad omogočil nekaj časa za odziv na nekatere od vprašanj. Zadnja, zadnja bo gospa Šulin, evropska poslanka iz Slovenije še enkrat upravičujem se ostalim uh, trem, ki ste se prav tako prijavili k besedi in uh, v tem krogu ne boste dobili besede. Seveda se lahko javite pozneje. Gospa Šulin, izvolite. Hvala tudi za vse povdarke komisarke Georgijeve. Mene je najbolj navdušila z mislijo oziroma trditvijo, tudi dejstvom, da je smiselno porabiti denar na evropski ravni, le če je izvedba boljša, kot če bi to storili na nacionalni ravni. Res je, vendar žal se srečujemo z togostjo eh, proračuna, eh, izvedbe proračuna tako na nacionalnih ravneh kot tudi na ravni Evropske unije, zato me zanima, kdaj bo prišlo do teh sprememb in odprav tudi birokratskih ovir in togosti. Eh, Veliko krat se sprašujemo tudi, kako bomo proračun napolnili, seveda govorimo o lastnih sredstvih in novih virov financiranja, za kar pa bomo potrebovali politično voljo držav članic. Premalo se pogovarjamo tudi o davčni harmonizaciji, zato me zanima, kdaj bo do tega prišlo in tudi uh, o tem, uh, eh, da uh, se slabi tako nacionalne proračune kot tudi proračun Evropske unije z, um, uh, z davčnimi utajami uh, na področju davka na dodano vrednost. Tako, tako da me zanima va, vaše mnenje, kako bomo uh, pristopili tudi k boljšemu pregonu, pregonu davčnih utajevalcev. Hvala. Thank you very much. I'm coming back to you. Uh, Najlepša hvala, gospa podpredsednica, sedaj pa je beseda ponovno vaša. Uh, veliko vprašanj ste dobili, tako strani uh, nacionalnih poslancev, kot tudi strani evropskih poslancev. Na vas je, da izberete tisto vprašanje, na katera boste poskušali odgovoriti. Prosim vas, da da uporabite čas, ki ga imamo eh, na voljo, tako da eh, se bomo lahko držali urnika. Dobite 8 minut, eh, upam, da bo to dovolj. No, seveda, kolegi iz skupine na visoki ravni vam lahko dajo še veliko predvsej bolj uporabnih informacij v naslednjem krogu razprave in tam boste imeli priložnost za razpravo. Najprej bom poskušala odgovoriti na vprašanja, ki sem jih eh, dobila, na to pa, če bo ostalo dovolj časa, se bom lotila še nekaterih drugih eh, tem. Zastavili ste mi vprašanje v zvezi z Brexitom. Uvodoma sem že povedala, da. je rezultat referenduma povezan tudi z razpravo o uh, rabatu in to se nanaša tudi na uh, prihodke. Zastaviti pa si moramo vprašanje, kaj se bo zgodilo s celotnim proračunom, glede na to, da je vse še vedno eh, pod vprašanjem, eh, da bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, bomo imeli v vsakem primeru eno državo članico manj. Odgovorim lahko na dva načina. V naslednjih dveh letih in pol, eh, v tem obdobju, lahko na stran damo čustvene odzive, naše občutke, občutke, čutimo nekakšno izgubo, ampak eh, učinka v tem obdobju ne bo, eh, dokler je Združeno kraljestvo še naprej članica eh, Evropske unije, imajo še vedno iste obveznosti in iste pravice vizavi proračuna. Kaj pa se bo naredilo na to, kaj se bo zgodilo potem, je seveda odvisno od odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo in učinkom na proračun. To so dane, seveda, špekulacije, tako da ne želim preveč razpravljati o vsem tem. Je pa dejstvo, da bomo analizirali vse finančne vidike naših odnosov. Že sedaj, v tem trenutku, zelo eh, natančno obravnavamo te elemente. Seveda pa moramo počakati eh, na to, kaj bodo. Eh, zahtevali v Združenem kraljestvu, kakšni bodo njihovi predlogi naših odnosov in brez teh predlogov ne moremo pripravljati naših projekcij. Dobila sem osebno zagotovilo, eh, zdelo se mi je dobro, da je eh, britanski eh, minister za finance dejal, da želi vsega, da vsi v Združenem kraljestvu računajo na eh, evropska sredstva na področju kmetijstva in tako naprej do leta 2020. Eh, to kaže, da Združeno kraljestvo razume, da so to zelo dobri eh, programi, ki so dobri za vse, tudi za Združeno kraljestvo. O tem bi se lahko pogovarjali in dolgo in počes, ampak trenutno smo v tej fazi, v kateri pač smo. Na to sem slišala tudi vprašanje v zvezi s tem, kako eh, sama gledam na eh, davčno eh, osnovo, na države članice, ki financirajo proračun Evropske unije. Imamo davek na delovno silo. Nekatere države se soočajo z velikimi težavami, ljudje se selijo v druge države in tam prispevajo pri plačevanju davkov. To je povezano tudi z zadnjim eh, vprašanjem v zvezi s harmonizacijo davkov. To je zelo pomembna razprava. Številni pravijo in sama se s tem strinjam, eh, da moramo revidirati naše davčne sisteme. Ne zgolj zaradi eh, demografskih vidikov, tudi zaradi demografskih vidikov. In ustvariti moramo davčni sistem, ki podpira perspektivo v smeri prihodnosti, ki podpira naložbe v prihodnosti gospodarstvo Evropske unije, ki podpira reševanje izzivov, s katerimi se uh, soočamo tudi iz vidika konkurenčnosti. Sama sem eh, okoljevarstvenica uh, po poklicu in ne boste presenečeni, ko me boste slišali, da uh, je po mojem mnenju obdavčanje uh, onesnaženja, uh, oglika in vse to uh, dobra pot naprej. Na ta način lahko ustvarimo ustrezne prihodke. Evropska unija ima vlogo pri harmonizaciji davkov, naprimer pri eh, DDV-ju, ampak naša vloga pri eh, davčnih sistemih je omejena. To je seveda v nacionalni pristojnosti in vedno smo zelo previdni, ko se spuščamo v to vrstne razprave. Moje osebno mnenje eh, je naslednje. Zaradi naše razprave o lastnih sredstvih je seveda pomembno razmišljati tudi o tem, kako razvijati našo davčno osnovo. Vse to, kar bi zagotovili uh, kot uh, naše prihodke, bi bilo seveda eh, lažje storiti, če so to novi davki. Nekdo je omenil naprimer skupno konsolidirano osnovo ali pa davek na oglik ali pa davek na finančne transakcije. To so uh, novi davki prihodkovni veri ali pa sprememba eh, naprimer sistema DDV-a. To bi bila lažja pot naprej. In s tem prehajam na naslednjo točko, ki sem jo želela izpostaviti. Ko govorimo o lasnih sredstvih, eh, to vsaj v luči oziroma v očeh nekaterih eh, enačimo z večjim proračunom Evropske unije. Ne, ne gre za to. To ni del mandata naše skupine na visoke ravni. V bistvu uh, Eh, si prizadevamo za učinek eh, substitucije, želimo zamenjati določena eh, sredstva. In to me spet privede do naslednje točke. Če imamo nek nov mandat na evropski ravni, kar se tiče obrambe, kar se tiče nadzora nad mejami, če to pomeni, da zmanjšamo proračun na nacionalni ravni in ta sredstva prenesemo na, prenesemo na, evropska, na evropske institucije, moramo o tem razmišljati in to analizirati. Kar se tiče zunanjih meja, v komisiji menimo, da je to prioriteta. Financiramo ta nadzor eh, v okviru našega zelo omejenega proračuna, eh, ustvarjamo novo agencijo za eh, meni nadzor. Je pa to zelo pomembna razprava, ki se jo moramo lotiti v Evropi. Ugotoviti moramo, če je bolje, da nadzor nad mejami zagotovimo na evropski ravni, kot pa da dovolimo, da se posamezne države soočajo z eh, eh, ovirami in omejitvami, ki obstajajo. Na to bi se rada navezala na to, kar eh, je povedal moj kolega, gospod Levandovski, je leta 2011 iz proračunskega raja prešel v proračunski pekel. Ampak v letu 2010 je bil proračun še vedno precej, precej dobro oblikovan. Na to pa je prišlo do te spremembe. Strinjam se, da eh, kroži veliko napačnih informacij v zvezi s tem, kaj evropski proračun dejansko je. Da, imeli smo pred letom 2010 več denarja, kot smo ga lahko porabili, zato smo financirali nekatere ne preveč dobre eh, programe, zato ker smo denar morali poskušati porabiti. Ampak ti dnevi so sedaj za nami. Sedaj smo resnično usmerjeni, ciljno usmerjeni, zahtevamo, da ljudje ustrezno izvajajo proračun. Eh, sami nadzorni sistemi v komisiji pa so eh, onkraj vsega, kar sem poznala v preteklosti. Zato smo znižali stopnjo napake, kar je pogosto eh, spregledano, ta pada in pada in pada. Še bolj pomembno pa je to, da zelo eh, učinkovito korigiramo napake. Če računate napako, slabo porabo denarja, na koncu programa stopnja napake eh, po naši korekciji uh, je tam nekje pri um, dveh odstotkih ali pa celo manj pri uh, tem pragu. Zahteve glede kakovosti porabe sredstev so tako zelo visoke. 30 sekund več sem porabila, kot sem uh, dobila časa. Hvala. Uh, a very, very important message that you, you give. Najlepša hvala, hvala za to zelo pomembno sporočilo, ki ste eh, nam ga podali. Hvala za vaš prispevek, hvala vsem, da ste sodelovali v tej razpravi. Dovolite mi, da se sedaj takoj eh, lotim tretjega kroga razprave. Kot veste, eh, odmora ne bo, kava in čaj vas čakata zunaj dvorane. Če si želite privoščiti skodelico, sedaj pa kar vabim naše štiri paneliste, da se nam pridružijo za predsedniškim eh, omizjem. Uh, Sedaj prehajamo k tretjemu in zadnjemu panelu te konference. Ta okrogla miza bo posvečena vprašanju iskanja večje mere koherence eh, med proračunom Evropske unije in nacionalnimi proračuni gospod Levandovski eh, nas je pravilno ponovno spomnil na majhen eh, obseg evropskega proračuna. Dva odstotka vse javne porabe se steka v proračun Evropske unije. 98 eh, odstotkov javne porabe se torej izvede na nacionalni, regionalni ali pa lokalni ravni v državah članicah zagotoviti eh, koherenco med nacionalnimi proračuni in proračunom Evropske unije je eh, nujno. Mislim, da ni politike, kjer eh, proračun Evropske unije deluje popolnoma sam. Vedno ima dopolnilno funkcijo in včasih v veliki meri izvajanju določene politike prispevajo nacionalni proračuni. Vprašanje je torej, kako bolje povezati eh, evropski proračun in nacionalne proračune. To je tema te tretje okrogle mize. Ponovno so z nami štirje panelisti, dva iz eh, nacionalnih parlamentov in pa dva iz skupine na visoki ravni. Prva govornica bo gospa eh, Čigane, ki je eh, predsedujoča eh, odboru za evropske zadeve v Latvijskem parlamentu. Kot poslanka v parlamentu deluje od leta 2010, prej opravljala druga dela. Drugi govornik, ki prihaja iz Polske, pa je gospod Tržaskovski, je namestnik predsednika odbora za evropske zadeve. poslanec je od leta 2015 naprej, prej je bil eh, tudi evropski poslanec, pa tudi eh, minister na polskem. Tretji govornik bo Clemens Fust, član eh, skupine na visoki ravni in znan profesor na univerzi v Minhnu. Od aprila letos pa tudi predsednik inštituta IFO in ne nazadnje še Alain Lamassur, prav tako član skupine na visoki ravni in eh, evropski poslanec, ki ima veliko mero izkušenj z tega področja. Predsedoval je tudi odboru za proračun Evropskega parlamenta, bil je minister v Franciji in je bdel nad eh, proračunskimi vprašanji pozdravljeni vsi štirje, sedaj pa besedo predajam gospe Čigani. So much, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala vsem za sodelovanje v tej eh, zelo zanimivi razpravi. Zdi se mi, da je ta razprava med eh, nacionalnimi poslanci, evropskimi poslanci in eh, člani skupine na visoki ravni zelo uporabna za to, da okvirimo naše misli. Rada bi predstavila vidik nacionalnega parlamenta v zvezi z več temami, ki so bile danes izpostavljene. Nekateri ste govorili o potrebi po zaupanju in eh, kredibilnosti evropskega proračuna. Še preden se začnemo pogovarjati o tem, eh, če potrebujemo eh, dodatna sredstva, Eh, če potrebujemo lasna sredstva za proračun Evropske unije, je treba torej upraviti s tema dvema temama. Kar se tiče zaupanja, eh, imajo nacionalni parlamenti pomembno vlogo. Kolegi in kolegica iz nacionalnih parlamentov bi rada spomnila, da smo eh, mi, nacionalni parlamenti, nasprotovali uh, vzpostavitvi urada toživca na evropski ravni to zahteva eh, pogodba in eh, ta urad naj bi se boril proti goljufiji na evropski ravni. Ampak nacionalni parlamenti niso želeli podpreti eh, te pobude, zato ker, so, ker smo menili, da s tem izgubljamo lastne pristojnosti na področju organov pregona. Pogosto smo se znašli v situaciji, ko nacionalni toživci niso uh, mogli preganjati uh, goljufov zaradi čezmene narave te goljufije. Ampak, eh, nažalost, tukaj nismo naredili koraka naprej. Vesela sem bila komentarja gospe Georgijeva, da je goljofije v evropskem financiranju zelo malo, ampak vseeno obstaja in eh, državljani jo poznajo, tako da bi bilo dobro, če bi naredili korak naprej pri tej pobudi. Druga stvar, ki bi jo rada izpostavila, je vprašanje kohezijske politike. Številni smo že razpravljali o kohezijski politiki eh, v Evropi. Vemo, da obstaja skupina prijateljev kohezije, ki eh, podpira to politiko. Vemo tudi, da države prispevnice včasih eh, menijo, da prijatelji kohezije nikoli ne želijo iz rok izpustiti te eh, kohezijske politike in da se ji nočejo odpovedati. Kohezijska politika je bila zelo uporabno orodje ne zgolj za prijatelje kohezije, ampak za celotno Evropsko unijo. Seveda je gospa Georgijeva danes eh, že govorila o pomenu kohezijske politike. Govorila je o tem, eh, kako pomembna je ta politika za delovanje enotnega trga. Tudi eh, kolegi iz Litve so danes govorili eh, o tem, da je veliko ljudi izkoristilo svobodo gibanja in da so se zaposlili v neki drugi državi članici Evropske unije. Če ne bi imeli kovizijske politike, ki smo jo imeli v državah, ki so se Evropske unije pridružile leta 2004, po mojem mnenju eh, obseg tega gibanja eh, delovne sile eh, ne bi bil tako majhen, ampak precej večji. Nekdo je že omenil, da so evropske naložbe pod precej strožjim nadzorom kot na nacionalni ravni države se lahko na ta način posodobijo, razmišljajo, razmišljajo o eh, naložbah v infrastrukturo, eh, razmišljajo o ustreznih eh, analizah teh naložbah in teh naložb in o izvajanju teh naložb. Na ta način smo zagotovili večjo mero trajnosti pri tej politiki. Gospa Georgijeva je govorila tudi o tem, da prihaja do odvisnosti od nepovratnih sredstev. Če si pogledamo države, prijateljice eh, kohezijske politike, lahko vidimo, da so številne prejemnice eh, evropskih strukturnih skladov nezmožne eh, konkurirati pri horizontalnih schemah Evropske unije, pa tudi pri finančnih instrumentih, zato ker so bile vedno deležne nepovratnih sredstev Evropske unije. To je nekaj, o čemer eh, se je treba pogovarjati, narediti moramo korak naprej stran od te odvisnosti eh, od nepovratnih eh, sredstev. Vedno je treba razmišljati o plačilih v okviru vojnic. Mislim, da se ne smemo boriti proti prijateljem kohezije. Niso to egoisti, ki se bodo vedno borili za svoj delež proračuna Evropske unije. Ne, razmišljati moramo na trajnosten način, ugotoviti moramo, kako uh, odpraviti to politiko, kako zagotoviti večjo trajnost, ko postanejo uh, te države neodvisne. In uh, nekatere države, prijateljice kohezije, bi se lahko same financirale. V tem trenutku pa je zelo pomembno, kot je dejala gospa Georgijeva, da te države še naprej prijemajo uh, sredstva Evropske unije. V nekaterih primerjih gre pri tem za več kot 50 odstotkov njihovega, eh, njihove eh, razvojne porabe. Veselim se že nadaljne razprave, v kateri bom z veseljem sodelovala. Hvala. For... Najlepša hvala. Hvala za vaš zanimiv prispevek. Naslednji govorec bo gospod Traskovski. Morning, everyone. Sometimes, uh, you know, I have this intent. Pozdravljeni. Včasih imam občutek deja vu, torej, da sem nekaj že eh, doživel. Deloval sem na Ministrstvu za integracijo v 90-ih letih na Polskem. Takrat smo gledali, kaj se dogaja s proračunom EU od eh, leta 2000 do 2006. Potem sem delal tukaj v Evropskem parlamentu v obdobju 2007 do 2013. Pogajal sem se o naslednjem proračunu in z Alanom Lamasurom sva se pogovarjala o lastnih sredstvih vsaj sedem ali osem let nazaj. Torej, ta razprava že dolgo poteka. E, mi pa e, gremo naprej. E, čeprav imamo občutek deja vu, mislim, da smo se že veliko naučili in zato smo lahko tudi optimistični. Ja, vsi vemo, kakšen je cilj reform, ampak to moramo več čas ponavljati. Eh, izvajati moramo obstoječe prioritete, to je zelo pomembno. Te prioritete temelijo na načelih evropske integracije. To moram poudariti. Solidarnost je načelo povezovanja in integracije. Tukaj ne gre za neko dobrodelnost, ampak gre za temeljni kamen naše lastne identitete in tega ne smemo nikoli pozabiti. Moramo pa izvajati tudi nove prednostne naloge, ki izhajajo iz novih izzivov, ki so pred nami. Oboje moramo narediti in ne smemo eh, se motiti pri tem, če se bomo osredotočili samo na eno stvar, potem ne bomo dosegli soglasja glede reform. Vsi tudi vemo, da je Evropska unija v zelo kočljivem položaju in eh, nobena stvar ni bolj sporna kot denar to vsi vemo. Pokažite denar, pravijo ljudje. Če imamo probleme z legitimnostjo v Evropski uniji v tem trenutku, je to zato, ker e, je spodkopan občutek pripadnosti skupnosti. E, če ni občutka skupnosti, zakaj bi potem izvajali transferje, zakaj bi e, namenjali denar? In ta občutek za skupnost. Uh, se je zelo slabil v zadnjem času. Zato moramo ukrepiti zaupanje in srečanja, kot je tole med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, eh, so zelo pomembna. To prinaša sinergije in to je ključnega pomena. Mi moramo vse čas sodelovati in iskati te sinergije, kajti sicer nam ne bo uspelo iti naprej. Vemo tudi, da je evropski proračun uh, ključnega pomena, nujen je, uravnotežiti ga moramo še posebej v času uh, zategovanja pasu in varčevanja. Mi moramo izkoristiti vse priložnosti v Evropi, če želimo rasti in evropski proračun je pri tem ključnega pomena. Govorimo tudi o dodani vrednosti in to je postala neke vrste sveta beseda. Moramo pa razmisliti tudi o tem, kaj pomeni sploh eh, dodana vrednost. Vsak to razume po svoje. Eh, mislim, da bi morali v zvezi s tem tudi doseči soglasje in soglasje. Eh, poenotiti mnenja. Nekaj uh, od tega smo že videli, torej to je ta občutek državi, ampak uh, moramo se kaj naučiti. Evropski proračun prinaša dodano vrednost, tam obstaja inovativnost. Če greste na Polsko in vprašate uh, ljudi, uh, vedo, da morajo ravnati drugače, da morajo uh, zagotoviti neko inovativnost, prinesti dodano vrednost in da so potrebni rezultati za rast in delovna mesta. Ni več vse tako, kot je bilo v preteklosti. Čeprav se tudi takrat denar ni trošil kar tako, mogoče bi lahko kakšno investicijo uh, izvedli drugače, ampak uh, denar ni šel v nič. In izkušnje so v veliki meri pozitivne. Um, če si pogledate Eh, tudi podeželje na Polskem. Če greste ven iz Varšave in Krakova, vidite, koliko denarja eh, je bilo tja vloženega in kakšne učinke je to prineslo. Eh, mislim, da so učinki pozitivni za vse. Poglejte si, kaj se dogaja v Veliki Britaniji, kakšna panika obstaja v regijah Velike Britanije. Populisti so zmagali, rekli so, da ne potrebujete evropskega denarja, srednja centralna vlada vam bo dala več, ampak to ni res, mogoče ne bo več denarja za zdravstvene storitve, mogoče v Kornovolu ne bodo več dobili toliko neporatnih sredstev, kot so jih dobivali iz evropskega proračuna. Torej, sinergije med nacionalnimi proračuni in pa evropskim proračunom so eh, najmanj sporne in so ključne. Zato se moramo na nje osredotočiti. Potrebujemo namreč to večjo sinergijo. Eh, tudi ne gre za prenos eh, kompetenc, eh, ni potrebe potem. Potrebujemo pa naslednje. Treba je stvari sinhronizirati in vzpostaviti seznam prioritet. Moramo končno odpraviti ovire med nacionalnimi in pa evropskim proračunom veliko priložnosti imamo na tem področju. Ko se pogovarjam s kolegi iz nacionalnih parlamentov, imam večkrat občutek, da je to nek proces, ki je eh, zastav, ki ne vodi nikamor. Ampak eh, mislim, da temu ni tako. Treba ustvarjati sinergije. Samo tako bomo ustvarjali učinek vzvoda in se izogibali podvajanju. Uh, sredstev in eh, prizadevanj. Boljšo koordinacijo moramo omogočiti na različne načine. Govorimo o postavljanju pragov, o primerljivosti podatkov. Eh, bom eh, kmalo končal, ampak potrebujemo koordiniran pristop, še posebej, ko gre za večletne programe. Imamo tudi nekaj primerov v evropski zakonodaji. Poglejmo si obzorje 2020 in strukturne sklade. Eh, tam imamo določbo o financiranju skupnosti in to ustvarja sinergije in pa izvajanje prioritet eh, skupaj. Ta eh, zgled sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom je treba izkoristiti. In taka srečanja so pomembna ne samo, da govorimo o sinergiji, ampak da jo tudi dejansko izvajamo. Hvala. Uh. Hvala. Hvala. Tudi zato, ker ste bili konkretni glede sinergije in koherence, ki eh, že obstajajo in ki jih je treba še izboljšati. Gospod Füst je naslednji, izvolite. Hvala, pozdravljeni vsi skupaj. Rekli ste, da je evropski proračun zelo majhen. Mm, na nek način je to res, eh, na drug način pa morda ni, kajti zelo težko je primerjati evropski proračun. Eh, s proračuni eh, raznih zvez in držav. Lahko se pa vsi strinjamo, da živimo v časih, ko so vlade pod hudim proračunskim pritiskom in poraba na vseh vladnih ravneh mora biti dobro upravičena. Eh, nobenih nepotrebnih izdatkov ne moramo tolerirati če si ogledamo evropski proračun, in to je bilo tudi povedano, lahko vidimo, da je prišlo do pozitivnih stvari, naprimer eh, mobilnost eh, raziskovalcev, varnost, eh, kohezija. To so vse politike, ki so v skupnem interesu Evropske unije. In to so politike, na katere mislimo, ko govorimo o dodanji vrednosti. Eh, teh politik tudi mogoče izvajati samo na nacionalni ravni. Vidimo pa tudi druge stvari, naprimer veliko porabo, ki ne prinese nobene dodane vrednosti. 40 odstotkov eh, proračuna gre za kmetijski sektor, ta sektor pa je v zatonu. In evropska poraba tukaj ustvari zelo malo dodane vrednosti. V številnih primerjih bi države lahko denar porabile na svoj način, če bi to želele ali pa ga porabile za druge namene. Obstajajo tudi druga področja, kjer ni dodane vrednosti, naprimer eh, primeri iz Nemčije, eh, eh, naprimer za renovacijo vodnih rezervarjev v Brandenburgu. Tukaj ni ustvarjene nobene dodane vrednosti kar se tiče evropske porabe, kajti Brandenburg to lahko naredi sam. Potem imamo stara industrijska območja, ki jih zdaj spreminjajo v moderne poslovne parke. Do tega prihaja na Bavarskem v Njurnbergu. In Bavarska lahko take stvari financira sama. Zato eh, spet ni ustvarjena nobena evropska dodana vrednost. Zakaj Evropa to počne? Eh, po mojem mnenju zaradi evropskega proračunskega postopka. In proračunski postopek deluje na naslednji način. Vsi eh, eh, damo denar v neko škatlo, ta škatla je potem tam in iz tega izhajajo nepovratna sredstva. Potem na naslednji stopni pa države skušajo iz te škatle potegniti eh, kar se da veliko denarja. Kaj naredite vi kot eh, minister za proračun, če se morate, izbrati, morate odločiti med projektom, ki ustvarja dodano vrednost, ampak ta dodana vrednost je razširjena po celotni Evropski uniji, torej imajo koristi vse države. Potem pa imate drugi projekt, ki ne ustvari nobene dodane vrednosti, eh, denar pa se steka v vašo državo. Če iz enega evra dobite 50 centov za vašo državo, je potem uh, bolje to, kot pa da so ustvarjeni tri evri, ampak se porazdelijo po celotni Evropski uniji, kajti potem vsaka država dobi samo okrog 10 centov. Mislim, da je to sistematično. To se dogaja v našem proračunu in tega se moramo znebiti ne gre toliko za to, kaj počne Evropska unija, kaj počne komisija in, in kaj počne parlament. Gre za to, kako ukrepajo države članice. Individualno gledano države delujejo zelo razumno, racionalno, ampak kolektivno gledano pa ne. In to bi bilo treba spremeniti. Vendar pa eh, ne moremo začeti tega spreminjati na strani dohodkov naprimer, če si ogledamo različne eh, vrste davkov eh, na strani prihodkov, to še vedno gre v škatlo. Ministri eh, bodo pogledali v to škatlo in skušali denar dobiti nazaj. In zato moramo spremeniti proračunski postopek. Sam to postavljam pod vprašaj in to vprašanje zastavljam tudi vam, predvsem kolegom iz nacionalnih parlamentov. To škatlo je treba napolniti, ampak pri porabi se moramo eh, osredotočiti na drug proces oziroma moramo proces oblikovati drugače. Tako da ne bo neke težne, da eh, države spet razgrabijo ta denar, ampak moramo evropskim institucijam eh, zaupati, da bodo denar porabile za nujne zadeve na evropski ravni in da bo to šlo v korist nas vseh. To bi lahko bil Evropski parlament. Eh, nimamo zdaj časa, da podrobno govorimo o proračunskem postopku. Ampak mislim, da bi države članice lahko imele celo manjši evropski proračun, ampak bi ta moral biti boljši. Ta proračun bi se moral uporabljati za evropske zadeve, naprimer za migracije, kohezijo, varnost, eh, ne pa za. Uh, uh, kolesarske parke, vodne rezervoarje in tako naprej. In s tem bi tudi zaključil. Hvala. Thank you, uh, thank you uh, very much uh, for making. Uh... Hvala. Hvala za uh, te res pomembne točke, ki ste jih izpostavili. Zdaj pa besedo dobi gospod Lamasu. Hvala, gospod predsedujoči. No, še eno dopolnilno razsežnost bi dodal k temu, kar eh, so povedali vsi moji predhodni govorci. Še posebej Clemens Fust. Ne bom odgovarjal na uh, agresivne izjave, ki so zadevale nekega francoskega poslanca v zvezi z. Uh, sredstvi za kmetijstvo. Ne, saj se hecam, saj se strinjam z vsem, kar je povedal. Še ena razrešnost je tukaj, ki je nihče ne proučuje, ne v Evropskem parlamentu, ne v Evropski komisiji in tudi ne v nacionalnih parlamentih. In eh, sicer gre za to, kako to, če se porabi en evro v Bruslu, eh, kako bo to vplivalo ne na povečanje davčnih bremen za naše eh, državljane, ampak kako bo to olajšalo življenje ljudem. Če eh, pri finančnih zadevah upoštevamo načelo subsidijarnosti, pomeni, da na evropski ravni obravnavamo samo teme, ki se jih bolje obravnava in bolj učinkovito obravnava na evropski ravni kot na nacionalni ravni. In en evro porabljen v Bruslu eh, nam mora omogočiti Eh, prihranek 3, 4, 5 ali pa 28 evrov v državah članicah. In pri tem bi rad ustrajal, to je tista pomembna točka. Mi smo že na raven skupnosti prenesli veliko pristojnosti, tako političnih kot administrativnih. Eh, ustvarili smo več kot dva ducata administrativnih agencij na evropski ravni. In Namesto, da imamo 27 nacionalnih agencij za eh, železniško varnost, imamo zdaj eno evropsko agencijo. Če bomo to dobro vodili, potem eh, bi lahko na ta način veliko prihranili tudi v državah članicah. No, na isti način ustvarili smo eh, Evropsko službo za zunanje delovanje, to je diplomatska služba Evropske unije. To bi morala biti priložnost za prihranke v državah članicah. Vendar pa se to ni uh, zgodilo povsod, vsaj ne v moji državi. Eh, ta služba ima zaposlenih 3000 ali 4000 eh, ljudi. Francoski zunani minister je zbral francoske predstavnike in jim rekel, da ne bo zmanjšal te službe v Franciji, torej službe na zunanjem ministrstvu. E, zdaj bomo vzpostavili obmejno stražo Evropske unije. Moramo se vprašati, ali bomo samo dodali nove funkcionarje k tistim, ki že obstajajo na nacionalni ravni, ali pa bomo uh, v nekem srednjem ali dolgem uh, roku počasi zmanjšali nacionalne organe. Uh, in eh, to osredotočili na evropsko raven, ter tako zmanjšali podvajanje. Eh, torej, eh, to zadeva tudi Europol in Eurojust. Meni se to zdi ključnega pomena. Če se odločimo za nova sredstva za evropski proračun, potem moramo razmisliti tudi o prihrankih in to je normalno. Eh, pogosto se sprašujejo nacionalni poslanci in drugi, zakaj ustvarjati neke nove organe na evropski ravni. To bo samo še več stalo. Eh, vedno potem to morajo plačevati ljudje, fizične osebe ali pa podjetja. Mi moramo zagotoviti dokaze, da vsakič, ko prenesemo neko pristojnost na evropsko ravno, raven, prenesemo tudi eh, sredstva in da bo v končni fazi vse skupaj davkoplačevalce stalo manj. za evropske davkoplačevalce stroški ne smejo biti višji. Sam predlagam, da vzpostavimo neko mrežo prek računskih eh, sodišč na nacionalni ravni, Evropskega računskega sodišča in prek uh, temeljitega nadzora uh, tako nacionalnih kot Evropskega parlamenta. Torej, to moramo vzpostaviti zato, da bomo uh, dobili rezultate. Uh, seveda bomo naleteli tudi na ugovore Ampak to ne bodo politični ugovori. Mi smo izvoljeni, mi smo politiki in naš eh, interes in interes naših državljanov je imeti boljše storitve za manjšo ceno. E, torej, sredstva morajo priti tudi iz nacionalnih eh, administracij, prav tako ljudje. Francija ima. E, oziroma velja za drago eh, državo, ki veliko stane, ki je zelo eh, birokratična. To je res, Francija ima preveč birokracije. 50 tisoč funkcionarjev eh, je v Bruslu, ampak oni nimajo mm, nobene vloge pri odločanju in imamo jih pa 5 milijonov v Franciji. In mislim, da bi se morali osredotočiti na. Uh, prave teme, kako nam bo Evropa omogočila ne, da porabimo več, ampak da bomo prihranili več, da bomo uh, zmanjšali davčna bremena za uh, naše davkoplačevalce in naše državljane. Hvala. Merci, eh, merci beaucoup, hvala, gospod Lamassur. Hvala, da ste nas spomnili na številna proračunska načela, ki so ključnega pomena. Pa tudi hvala za to, ker ste okrepili to razumevanje, to idejo, ki pa jo je težko izvajati. Mislim, da bo skupina na visoki ravni lahko podala eh, dobre predloge v zvezi s tem. Torej, da bo prišlo do večje koordinacije in tudi večje skladnost in koherentnosti med nacionalnimi proračuni in evropskim proračunom. Naj zdaj odprem razpravo. Uh, lahko se oglasite z vprašanji in komentarji. Prvi bo Peter Grant iz Združenega kraljestva. Izvolite. Mr. Grant. Gospod Grant. Hvala. No, eh, sam ne predstavljam tistih v družnem kraljestvu, ki so želeli zapustiti Evropsko unijo. Eh, vi ste zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo v Evropski uniji po izhodu Velike Britanije, ampak eh, sploh si ne predstavljate, kakšne so skrbi v Združenem kraljestvu vlada ne ve, eh, kako bo ravnala. Mislim, da bi potrebovali še več informacij v zvezi s tem. Eh, sam prihajam iz okrožja, kjer eh, je bil odstotek kar 62 odstotkov za to, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji. Na to sem ponosen. strankam v Združenem kraljestvu desetletja dolgo ni uspelo razložiti koristi članstva v, v, v Evropski uniji. Eh, tukaj so bili zelo neuspešni. Mislim, da imamo preveč politikov v Združenem kraljestvu, preveč takih, ki jih skrbi eh, strošek članstva v Evropski uniji. Eh, ne ukvarjajo pa se s tem, kaj Evropska unija prinese našim državljanom. Eh, Premijejka nam včeraj še vedno ni znala povedati, ali je bit, dobro biti član notranjega trga na škotskem, pa naša podjetja želijo uh, ostati na notranjem trgu. Uh, številne politike skrbijo tudi migracije uh, v Evropsko unijo ampak eh, ignorirajo pa vse koristi, ki jih ima Združeno kraljestvo od članstva v EU. Mi bi si želeli ostati eh, v Združenem kraljestvu. Eh, radi bi tudi sprejeli begunce v naši državi, pa nam britanska vlada tega ne dovoli. Veliko smo v zadnjih dveh slišali tudi o eh, napakah pri razumevanju neto vrednosti evropskega proračuna, še posebej, ko gre za Združeno kraljestvo. Nobeno partnerstvo ne more dobro delovati, če vsak eh, deluje samo v svojo korist. Eh, majhna napaka dveh odstotkov pri evropskem proračunu znaša še vedno toliko, kot si noben eh, evropski državljan ne zna predstavljati. To so še vedno velike vsote in to je treba popraviti. Eh, naši ljudje na škotskem so rekli, da bi radi še naprej ostali v Evropski uniji in prosim, pomagajte nam pri tem. Next, uh... Hvala, gospod Grant. Naslednja je gospa Pires eh, iz portugalskega parlamenta. Izvolite. Obrigada. Eh, a União Europeia eh, foi, tem sido dito também já durante esta conferência, que. Veliko smo že slišali na tej konferenci, predvsem ko gre za izzive Evropske unije, tukaj gre za migracije, za ekonomsko krizo. Ampak to ne zadeva samo proračunske eh, ravni, eh, zahteva tudi političen odgovor. Evropska unija eh, tudi ni bila uspešna v državah članicah, kajti vse bolj po strani se gleda na države na obrobju Evropske unije percepcija državljanov o delovanju Evropske unije oziroma o tem, kako se porablja evropski proračun, izraža veliko nepoznavanje, pa tudi veliko nezaupanje eh, v evropske zadeve, še posebej na finančni ravni. Obstajajo novi predlogi za financiranje. Nekateri so bili bolj podrobno predstavljeni včeraj, naprimer davek na oglik eh, in pa še nekateri drugi predlogi. Mislim, da se moramo osredotočiti na dve stvari. Pod vprašaj treba postaviti to, kako se sprejemajo odločitve eh, v povezavi eh, s strukturo in pa oblikovanjem proračuna. Ta proces je premalo demokratičen in to, kar vidijo državljani, jih samo zmede. Treba se je tudi osredotočiti na politične cilje, ki jih želimo doseči s proračunom. Zato je ključnega pomena eh, to, da prisluhnemo nacionalnim parlamentom in pa državljanom. Še naprej govorimo o vlaganjih, o zmanjševanju brezposelnosti med eh, mladimi, o znanstvenih raziskavah. Veliko se govori o tem, vendar pa ni zadostnih eh, prihodkov za to, kako je lahko vse skupaj koherentno, kako lahko državljan vidi skladnost med besedami in dejanji. In treba je ukrepiti tudi povezavo eh, med nacionalnimi parlamenti, treba je poslušati eh, države in mislim, da moramo nehati z argumentom, da nekatere države plačujejo več kot druge, kajti gre za neko skupno delo in skupna prizadevanja. Zelo se je ukrepil populizem v Evropi v zadnjem času. Po eni strani govorimo, da moramo sodelovati, po drugi strani pa so določene države v čas napadene. Uh, speaker, Manka. Hvala, gospod Manka iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegicam in kolegom iz Združenega kraljestva sporočam, da tudi v moji politični družini poslanci iz Združenega kraljestva menijo enako. Gospod Cameron je dejal, da je glavna prednostna naloga za Združeno kraljestvo ta, da Združeno kraljestvo ne razpade. Če pomislimo na to, koliko razočaranja trenutno vlada v Združenem kraljestvu zaradi Brexita, mislim, da bi bila večina zdaj za to, da ostanejo. In mislim, da na koncu ne bo prišlo do izstopa Združenega kraljestva in to bo seveda vplivalo tudi na druge države, članice. Upoštevati moramo, da je proračun Evropske unije manj dovzeten za napake kot drugi proračuni. Ampak napaka ni enako goljufiji, to je treba upoštevati. Če manjše podjetje zaprosi za podporo pri nekem raziskovalnem projektu in potem se izkaze, da je to majhno podjetje del velikega konzorcija, potem mora podjetje denar vrniti, ampak to niso goljufije. V času švedskega predsedovanja sem bil za, odgovoren za osnutek proračuna. To so bili relativno neproblematični časi. Gre pa za to, da nimamo toliko zahtev po plačilih, zato ker se manj dejansko izvršuje. In to je stvar, kjer moramo sodelovati z nacionalnimi vladami. Ustrezno raven porabe sredstev moramo zagotoviti, zato da bo Evropska unija lahko delovala, da bo lahko začela z gospodarskim zagonom. Govorili smo tudi o dveh sedežih Evropskega parlamenta. Gospa Georgijeva je omenila anekdoto in 4 evre na sekundo nastane, da to financiramo. Ampak vse skupaj bi lahko imelo dober učinek na Evropo v celoti. ustvarili bi lahko do 36 tisoč dodatnih evrov v tem časovnem obdobju, če bi se posvečali skupni politiki, če bi skupaj reševali naprimer vprašanja migracije in tako naprej. 500 krat več bi lahko privrčevali, če ukrepamo na evropski ravni. Delati moramo na evropski ravni, če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 povezati državljane z finančnim sistemom EU. To je prva naloga in to je tudi naloga, ki bo pomagala razrešiti nekatere stereotipe v državah članicah. Države članice želijo pri tem ostati, zato ker bi v tej džungli lahko še naprej kritizirali Brusel in Evropski parlament. Strinjam se, tudi s tem, da je treba govoriti o obeh stranih, o izdatkih in o prejemkih. Seveda je to odvisno od izzivov, ki jih bomo imeli. Gospod Füst, seveda lahko govorimo o tem, ali potrebujemo kmetijsko politiko, ali je ne bi zastavili drugače, kajti razmere na podeželju so težke in govorimo o tem, kakšne monopole imamo na različnih področjih kmetijstva v primerjavi z preteklostjo in v to bi lahko potem pustili pri miru. V krizi je več kot 75 odstotkov prihodkov odvisnih od Bruslja, če do prihodkov spoh pride. Potem je to zelo težko vprašanje, kako bi se tega lotili. Če rečemo, da bomo vse vrnili državam članicam, to lahko storimo, ampak polovica držav članic si ne bo moglo privoščiti financiranja in potem bodo kmetije propadle. Tudi pri kohezijski politiki ste omenjali primere, tudi Nemčijo ste omenjali, ampak v moji zvezdni državi sem doživel naslednje. Z Ivajlom Kalfinom sem se pogajal o prav tem okviru, to je bil drugi okvir. Ministrstvo me je prosilo, da pokažem nekaj projektov in tega nisem storil, zato ker to ni bilo trajnostno. Vprašanje, kaj bomo storili s kohezijsko politiko, je vprašanje, ki ga moramo obravnavati. Ali dajemo prave povdarke, ali spodbujamo rast in zaposlovanje, ali je ta osredotočen pristop ustrezen, ali pa bi bilo morda bolje, da se povežemo tako, kot smo poskusili narediti pri evro, da imamo torej priporočila za posamezne države. Nekatere države so več vlagale v strukturo, zdaj bi morale vlagati v izobraževanje, naprimer. Morda bi se lahko posvetili tudi temu vprašanju, kje so temeljne potrebe držav članic, glede na to, da jamstvo za mlade ne teče tako, kot bi bilo treba. Morda ne bi smeli govoriti samo o denarju, ampak tudi o strukturah. Strukture doma morajo biti zastavljene tako, da bodo lahko ustrezale izzivom če tega ne bomo storili, lahko govorimo o izgubljeni generaciji in potem o kmetijstvu sploh ne bo treba več govoriti. In še nekaj. Agencije. Samo še dva komentarja, gospod predsedujoči. Svet se redno izogiba tej razpravi. Če se oblikuje agencija, potem ima to seveda posledice na regionalno in lokalno raven. Imamo agencijo za živila, V Nemčiji pa imamo dve agenciji, ki se ukvarjata s tem za zdravje ljudi in za zdravje živali. Sveda, to sta agenciji, ki sta zelo strokovni, ampak agencije je zdaj preveč. In tukaj se seveda vleče rdeča nit. In še zadnji komentar, koherenca in povezanost. Na zadnjem delu smo o tem govorili. Zunanja varnost, notranja varnost, to je povezano. O tem ne bomo govorili ločeno. Na osnovi členov 68 do 80 bomo morali najti rešitev. Vprašanje je naslednje. Spregovoriti moramo o reviziji proračuna, to je izziv skupnosti in tisti, ki morajo bolj ščititi zunanje meje in tisti, ki več storijo na področju migracij, morajo prejeti tudi več prispevkov iz proračuna Evropske unije. Hvala. Thank you. Thank you very much, Mr. Berger. Hvala lepa, gospod Böge. Gospa Ajala, zaprostili ste za besedo v prejšnjem delu. Časa ni bilo dovolj. Želite spregovoriti zdaj? Izvolite. Sí, gracias, señor presidente. Sí, porque la verdad es que está. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Lamasur je tukaj, moje kolegi so tukaj. Zato sem želela zastaviti nekaj vprašanj našim panelistom. Predtem pa sem se želela odzvati na to, kar je povedal gospod Fürst. V zvezi s tem, kaj nekateri strokovnjaki menijo o delu nacionalnih vlad in kakšne so prednosti in pomotljivosti evropskega proračuna. Pravzaprav. Prav mislim, da ljudje niso v stiku z realnostjo. V redu, našteli so nekaj primerov, ki niso najbolj smiselni, ki so morda neumni, ampak pogledati je treba širšo sliko. Poglejte si samo izboljšave na področju kakovosti vode. Povdariti bi bilo treba tudi vprašanje o nesnaženih zemljišč, naprimer, kakor veste, je Nemčija država članica, ki blokira direktivo o izboljšanju kakovosti prsti. Zato mislim, da bi bilo bolje, če bi gospod Füst malce pritisnil na svojo vlado, zato da bi lahko rešili probleme tukaj v Bruslju. No, potem pa so seveda tukaj še določeni drugi projekti, ki se vam morda ne zdijo smiselni, ampak eh, ozaveščajo državljane ko govorimo o enosnaženosti prsti, bi morda bilo lepo, če bi Nemčija kdaj odpravila svoj veto. Sama nisem tako fatalistična glede določenih projektov, ampak eh, čeprav se vam nekateri projekti morda ne zdijo smiselni, dejansko rešujejo probleme v vsakodnevnem življenju ljudi. Mi pa se spopadamo zdaj z problemi proračuna. Zadeva je naslednja. Vaša država ima ogromen presežek. Nemogoče se zdi, da bi to izkoristili za naložbe in za evropski proračun. Vi ste strokovnjak in strokovnjak ste tudi za svojo državo, zato me zanima, kako boste vi rešili vprašanje tega ogromnega presežka. O tem ne želi spregovoriti nihče, tako se zdi. Druge države članice pa imajo velike primankljaje, tudi zato, ker smo seveda govorili o ECB, ki je prav tako v nemških rokah. Zdi pa se, da Nemčija ne želi vlagati ne z vidika javnega sektorja, niti iz zasebnega sektorja. To je problem, ki nam ga morate pomagati rešiti. Preden vi pridete sem k nam in nam govorite, kako naj vlagamo in kako dobro je proračun organiziran ali ne organiziran. Nemške železnice pridejo sem, prosijo za nekaj denarja, potem pa to porabijo za nekaj drugega ali pa za to, kar koli želijo. To je vse lepo in prav. Ampak seveda, mi želimo poskrbeti za trajnost, želimo pomagati državljanom in tako naprej. V redu, ne strinjate se z, z vsem, kar pravim, ampak eh, preden nam tukaj berete litanije, bi bilo dobro, če sami pomislite na to, kaj počne vaša država. Dobro. Gospoda Lamasulja bi vprašala naslednje. Eh, financiranje proračuna, to je pomembno vprašanje. Eh, če bomo dobili Junkerjev načrt številka dve, eh, ali bomo dokapitalizirali Evropsko investicijsko banko, ne da bi videli, kateri projekti se dejansko izvajajo in prinašajo rezultate in na kakšen način izboljšujejo situacijo v državah članicah. To je prvo vprašanje. Drugo pa je, če krčimo subvencije, eh, pa imamo tukaj industrijo, vlake. No, če krčimo te subvencije, uh, kaj menite uh, o tem, kako bo to vplivalo na industrijo? Posojali pa, posojali pa se ne bomo za to. Mrs. Ajala. Hvala, gospa Ajala. Časovno smo kar v redu. Če želi kdo besedo. Potem lahko sprememo še kakšno vprašanje ali dve, preden se vrnemo nazaj k našim govornikom. Želi kdo besedo? Izvolite, gospod Gualtieri. Hvala lepa. Nekdo je rekel, da je to razprava, ki smo jo že imeli. Da smo te razprave že imeli to drži, ampak ne v celoti. Situacija danes je popolnoma drugačna od preteklosti. Svet se je močno spremenil in kot evropejci smo pred velikimi izzivi. Omenjali ste varnost, migracije, gospodarsko krizo. Zato je treba vedeti, da bi razprava tokrat morala biti nekoliko drugačna. Za sopadanje s temi izzivi potrebujemo več instrumentov, diplomacijo, vojaško posredovanje, ampak tudi finančno podporo. Če želimo te probleme rešiti, se moramo upremiti z ustreznimi orodje. Zato je ta razprava tako pomembna. Mislim, da moramo iti v smeri poenostavitve lastnih sredstev in globoke reforme izdatkov. Moj ključni predlog pa je naslednji. Evropski denar moramo porabiti za denar, ki oziroma za sredstva ali projekte, ki zagotavljajo dodano vrednost na evropski ravni. Evropski proračun mora biti politično orodje, ki ga bodo državljani razumeli. Evropski projekt že od začetka temelji na dveh načelih – subsidijarnost in dodana vrednost na evropski ravni. Zakaj smo skupaj? Zato, ker smo povezani v spoštovanju tega temeljnega načela. Še eno načelo je bila subsidijarnost, In še eno načelo seveda je bila ta dodatnost, adicionalnost. In številna sredstva zdaj nadomeščajo nacionalna sredstva, ne pa, da bi jih dopolnjevala. Zato mislim, da moramo nadaljevati v tej smeri. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da to tudi storimo. Zaključiti želim tako. Naslov te seje je boljša koherenca med nacionalnimi proračuni in evropskim proračunom, kako bi lahko bolje sodelovali. Zato mislim, da bi morali povdariti, da je ta interakcija zelo pomembna. In še nekaj. Institucije EU bi morale posredovati tudi podatke o boljši kakovosti ali boljšem izvajanju proračuna nacionalnim parlamentom, kajti ti parlamenti so včasih v podrejenem pod položaju. To sem vam želel sporočiti. Hvala. Uh, uh, gospod Anderson iz švedskega parlamenta, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim povedati, da je dobro slišati gospoda Lamasurja, ko pravi o tem, da bi zadeve bile bolj učinkovite in bolj racionalne na ravni EU. Pomembno pa je še nekaj in seveda tudi o tem moramo razmisliti. Razmisliti moramo o vlogi proračuna, kakšnim problemom je namenjen, kakšne rešitve naj bi iskali. Mislim, da ni prav, če ljudje menijo, da bo proračun rešil probleme Evropske unije. Tako zadeve ne delujejo. Ne gre za obseg proračuna ali za preglednost. Ne. Zajec tiči v drugem grmu. Z mojega vidika je zelo pomembno, da zagotovimo, da bodo od proračuna imeli vsi nekaj. Več ljudem, kot bo proračun koristil, bolje bo za vse. Nasprotujem temu, Da, se vedno gleda na nacionalne interese. Lepo bi bilo, če bi to pogledali z evropske perspektive. Evropa je izgubila na konkurenčnosti v globalnem kontekstu in mislim, da bi morali rešiti prav ta problem. Ne gre za to, da v proračunu poskusimo rešiti ta problem. Ne. V proračuna moramo zagotoviti več rasti sprožiti moramo več naložb, govoriti moramo o štirih svoboščinah, razširiti moramo skupni trg, podpreti moramo prosto trgovino in seveda upreti se moramo protekcionističnim tendencam, ki se pojavljajo na kontinentu in tudi med državami. To so vprašanja, o katerih moramo govoriti in tega ne bomo rešili, če bomo govorili samo o povečanju proračuna. Hvala, hvala gospod Anderson, gospod Rübih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem, da smo danes spet skupaj, da smo se sestali nacionalni parlament in evropski parlament. Hvala tudi vsem strokovnjakom. Mislim, da moramo vsi paziti na to, da bo komunikacija v prihodnosti bolj intenzivna med nacionalnimi ravnmi in evropsko ravnjo. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o tem, kako bi lahko bolje komunicirali preko socialnih in družbenih omrežij. V Evropskem parlamentu imamo EPRS, tam dela več kot 300 strokovnjakov, oni strokovno opravijo delo za vsako plenarno zasedanje, nam pripravijo tudi dosije pri posameznih vprašanjih in tudi za nacionalne poslance bi bilo zelo pomembno, da bi imeli dostop do teh podatkov. Morda bi lahko avtomatizirali proces pošiljanja informacij v nacionalne parlamente v zvezi s tem. Prav tako imamo aplikacijo, ki si jo lahko presnamete spleta, aplikacijo EPRS in tam so vsi podatke, ki so zelo pomembni za Evropsko unijo. Študije so zelo dobre, briefingi so zelo kratki potem imate tudi izvlečke na par straneh in seveda celotne študije. Vprašanje škandala NSA je bilo obdelano naprimer zelo podrobno, analizirali smo celotno tehnologijo in tako naprej. Mislim, da bi to lahko izkoristili in z tega vidika bi lahko razmislili o tem, da bi imeli neke, vrš, neke vrste vozlišče na družbenih medijih za strokovno izmenjavo podatkov zato da bi lahko te podatke iz uh, silosov evropskih institucij zagotovili državam članicam. Mislim, da je eden glavnih problemov na evropski ravni prav ta pomakljiva komunikacija med tistimi, ki jih to zanima in tistimi, ki te seveda podatke imajo. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Še dva govornika dobita besedo. Naslednji je gospod Borge iz švedskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Mislim, da obstaja zdaj priložnost za tiste, ki menimo, da bi morali imeti skromen proračun. To lahko vidimo tudi v svojem parlamentu in tudi tako bi moralo biti v Evropi. V razpravi govorimo o kohezijski politiki in o kohezijskih državah. Mislim, da tukaj vlada neke vrste protislovje. Pri kohezijskih skladih in drugih skladih je zelo pomembno naslednje. Te sklade bi morali uporabiti za spodbujanje rasti in uporabiti bi jih morali zato, da bi prispevali k lepši prihodnosti. Vsaj v moji državi je tako. Državljani pristrižajo ušesa, ko slišijo besedno zvezo denar EU. Veliko je kritik na ta račun in ko se sredstva EU uporabljajo za neprimerne namene, so državljani zelo kritični. Državljani ne vedo, kako deluje nacionalni proračun, kaj šele evropski proračun. Zato nas čaka veliko dela, da jim to razložimo. Poskrbeti pa moramo, da bodo glavni cilji tisti, ki se jim bomo posvetili. Vprašanje je torej, kako bomo zagotovili kar najvišjo stopnjo rasti in to za vso Evropo. Če nam to ne bo uspelo, potem mislim, da se bomo soočali s težavami, ne glede na to, kaj bomo storili. Strinjam se tudi s tem, kar smo slišali do povdan. Mislim, da ne moremo imeti preveč podvajanja v Evropi. Ne smemo imeti agencij, ki opravljajo isto delo kot nacionalne agencije in tako naprej. Razmisliti moramo o tem v svojih državah. Seveda. To ne pomeni, da ne bi smeli imeti skromnega proračuna na ravni EU. Tako kot na nacionalni ravni je to pomembna razprava tudi na evropski ravni in to razpravo moramo imeti v bolj otipljivem smislu. Gospod Gajer bo zadnji. On prihaja iz Evropskega parlamenta in on je proračun za, oziroma poročevalec za proračun za leto 2017. Gospod Gajer, izvolite, hvala lepa. Nisem se želel javiti k besedi, ampak mislim, da bi bili predstavniki nemške vlade zelo razočarani, če se ne bi javil k besedi, zato ker je razprava tako zanimiva. Mislim, da moramo odgovoriti na ključno vprašanje tukaj in to je treba storiti v Evropskem parlamentu. Vendar tudi nacionalni poslanci morajo odgovoriti na to vprašanje. Vprašanje je, ali si želimo dodano vrednost na evropski ravni ali pa si želimo vračilo sredstev na nacionalno raven v nacionalne proračune. Težko bomo eno uskladili z drugim. Zakaj? Če govorimo o evropskih dodanih vrednosti, potem iz Nemčije in neto plačnic večkrat slišim naslednje. Dobro. Naša situacija neto plačnice se samo še slabša. In kakšen je potem rezultat? Zvezdna republika Nemčija ustraja pri tem, da se potem čim večji delež njihovega prispevka vrne nazaj v Nemčijo, naprimer. Problem je naslednji, gospod Fust. Mislim, da imate prav. Če govorimo o teh kolesarskih poteh, ki ste jih omenjali in tako naprej, je to evropska dodana vrednost? Ne vem. V tisti državi je pokrajina zelo ravna in tako ali tako je mogoče lepo voziti s kolesom. Zato tam ni dodane vrednosti. Ampak, če bi naredili to, ki je druge, bi morda lahko bila zadeva drugačna. Torej, govorimo o eni stvari ali o drugi stvari če bomo govorili o dodani vrednosti, potem je pač tako, da bodo neto plačnice vedno na slabšem, lahko pa govorimo o tem, kako bi lahko zagotovili čim več vračil nazaj na nacionalno raven, pa potem ne bomo govorili o dodani vrednosti na evropski ravni. Kaj te je drugače? Ne bomo dosegli napredka na področju ustroja proračuna Evropske unije ne vem, kako bi lahko drugače zagotovili sredstva za kohezijska za kohezijske sklade. Lahko se odpovemo kohezijskim skladom in povečamo samo proračun za Erasmus za desetkrat. V redu, nekatere politične skupine v Nemčiji bi že bile za to, ampak oni bi potem rekli, kako je z nami kot neto plačniki, potem bi mi plačali še več. Torej, z vidika neto plačnic je tako. Govorimo ali o dodani vrednosti in sam se za to zauzemam, ampak potem morajo pač to upoštevati države članice, lahko pa gremo po drugi poti, potem pa ne bo več dodane vrednosti. Ena, ena možnost bi bila, da bi izboljšali lasna sredstva, kajte potem na vsak način rešimo to razpravo, ki jo imajo netoplačnice, seveda zadeve lahko modeliramo, torej kako visok bi bil prispevek lastnih sredstev v proračunu, ampak eh, kot poslanec iz Severnega Porenja, Vestfalije, poznam te razprave. Tudi pri nas v moje zvezdne tišali se vedno sprašujejo, koliko oni vlagajo v proračun. Zdaj britanske zavore več ne bo, nekateri so se skrivali za tem, zdaj nas čaka ura resnice. Zvezdni minister je v našem državnem parlamentu dejal, da je on zagovornik lastnih sredstev, ampak dokler bodo Britanci tu, zadeva ne bo napredovala. No, zdaj Britancev več ni in prav zanima me, ali bomo zdaj dosegli kaj napredka na tem področju ali pa se bo izkazalo, da so se tisti res skrivali za tem britanskim vetom. Hvala, hvala lepa za te prispevke. Vsi prispevki so bili zelo zanimivi. Samo še zadnji komentar bom omenil. Mislim, da imate prav, da izpostavite temeljno vprašanje. Mislim, da se je prav v vsaki seji postavilo to vprašanje. Gre za dodano vrednost. In vprašanje je, ali je to res tisto, kar si želimo. Upam, da je odgovor da. Seveda pa je vprašanje tudi, ali je to tisto, kar si želijo vsi državljani. Potem pa se moramo dogovoriti, kaj to je, kajti obstaja različna tolmačenja vsega skupaj. Nekaj želim dodati, kar zadeva neto, neto prispevke in neto prejemnike. Ko govorimo o neto prispevkih, govorimo o neto prispevkih v proračunskem smislu. In to je treba seveda dodati. Gre za neto prispevke v proračunskem smislu. Če bomo kdaj slučajno bolj uspešni in eh, če bomo imeli proračun z evropsko dodano vrednostjo v središču, potem mislim, da bomo lahko poskrbeli da bo vsaka država v EU neto prejemnica v ekonomskem in političnem smislu, ne pa, da se bomo posvečali neto prejemnicam in neto uplačnicam v proračunskem smislu. To naj bi bil dosežek politike z dodano vrednostjo na evropski ravni. Dobro, zdaj bom končal. Besedo spet dobijo naši govorniki. Začeli bomo v nasprotnem vrstnem redu, zdaj pa lepo prosim, da gospod Lamasur poda svoje komentarje. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala vsem eh, sodelujočim v razpravi. Predsednik Monti je že povedal, kako smo eh, veseli kakovosti prispevkov v eh, tej razpravi, ki jih podajate v duhu sodelovanja. To je res dobra novica. Na kratko. Gospodu Grantu iz eh, Škotske nacionalne stranke bi eh, rad povedal naslednje in tudi drugi so se včeraj oglasali, oglašali v zvezi s posledicami Brexita na financiranje. Te posledice bodo pozitivne. Združeno kraljestvo eh, želi še naprej sodelovati v eh, skupnem gospodarskem prostoru, v tem primeru morajo plačevati tako kot eh, Norveška. In če uporabimo norveški sistem, bodo prispevali več, kot pa prispevajo danes. In žal mi je, da ta argument ni bil eh, dovolj dobro razložen Britancem in Britankam. To obžalujem seveda z nasmiškom na obrazu. V vsakem primeru Evropski parlament bo na to pazil. Gospa Pireš tudi vam bi odgovoril v zvezi s Portugalsko. Portugalska je obžalovala dvojne, dvojna merila, češ da eh, je Evropska unija bolj stroga pri enih državah in manj stroga pri drugih državah. To je res in to je škandalozno. Tako kot imamo banke, ki eh, naj bile prevelike za to, da propadejo, too big to fail, eh, obstajajo tudi države, kot je moja, ki so prevelike, ki bi lahko preveč negativno vplivali na vse, eh, da bi jih sankcionirali. Sistem se kot takšen ne more več nadaljevati. Glede tega se strinjam. Zahvalil bi se tudi eh, kolegoma eh, Manki in Bögeju za primere, ki sta ju izpostavila v zvezi s tem, o čemer sem govoril sam. Reimer Böge ima prav, ko pravi, da moramo na primer upoštevati tudi breme določene periferne države, naprimer. Jasno je, da za Grčijo, za Italijo in za eh, druge države, ki so na prvi bojni eh, liniji zaradi geografskih eh, razlogov, ko gre za migrante, za te države treba zagotoviti evropsko solidarnost in to pomeni skupni evropski proračun, skupno evropsko upravljanje. Če to ne deluje, pa moramo sprejeti tudi druge ukrepe, naprimer, da druge države eh, doma sprejmejo določeno število migrantov. Solidarnost je v tem eh, primeru zelo pomembna in eh, Gospod Tržaskovski je o tem govoril, eh, o solidarnosti za eh, vse evropejce. Solidarnost je eh, nekaj, kar Poljaki seveda dobro poznajo. Kolegica Jala Sender je razpravljala o tem, kako financirati Junkerjev načrt številka dve. Ta Junkerjev načrt naj bi spodbujal naložbe, ki morajo biti rentabilne in pri tem gre za eh, financiranje, ki ne poteka prek eh, proračunskih sredstev kot takšnih, ampak eh, gre za učinek vzvoda. Zato je treba vzpostaviti ustrezen proračun za naložbe na evropski ravni, ki prej ni obstajal. Najlepša hvala, gospod Lamasur. Clemens Fust je naslednji. Thank you very much. Hvala lepa čisto na kratko, kar zadeva presežek. O tem sicer ne govorimo danes tukaj, ampak eh, še vedno mislim, da gospodarske težave Španije niso povezane s presežkom Nemčije. Prav nasprotno, mislim, da je rast v Nemčiji zdaj tri odstotna in to je povezano z politiko ECB-ja, ki je zmanjšala menjalne tečaje. To pospešuje izvoz Španije, ampak um, presežek. Nemčija je povezan tudi s tem, da je odtok kapitala povezan z pomočjo periferije. To seveda vodi do presežkov. Ne morete pričakovati, da imamo politike, ki spodbujajo presežke, presežkov pa potem ne bo. Tako ne gre. Skupaj smo v valutni uniji in lahko imamo nizek menjalni tečaj ali pa nizek presežek Nemčije, obojega pa ne. Vprašanje neto ravnovesi ne bi se odpovedal temu upanju, da je ljudem mogoče razložiti, da ravnotežje ni nič slabega, če res porabljamo finančna sredstva za to, kar je v interesu evropskih državljanov. Morali bi toliko zaupati politikom, da bodo ljudem razložili, da poraba denarja za begunce v Turčiji dejansko predstavlja porabo v interesu evropejcev. Te zadeve moramo razložiti. Alternativa je, da bomo denar trošili za nepotrebne zadeve. Mislim, da bi bilo smiselno, če bi poskušali to razložiti svojim državljanom. Hvala. Hvala lepa. Gospod Češkovski. V Evropskem parlamentu sem bil v odboru za ustavne zadeve z Alanom Lamasurjem in od takrat naprej seveda večkrat govorim z evropskimi poslanci in tudi s predstavniki držav članic. In vprašajo me, Rafal, kaj se ti je zgodilo? Kaj je bilo? No, streznilo me je, ko sem bil šerpa premijejev v evropskih svetih. Sodeloval sem pri nekaterih najbolj težkih pogajanjih na, podnebni, na področju podnebnih sprememb, energije, migracije in tako naprej. Povedati vam moram nekaj. Razočaran sem nad eh, današnjo razpravo in povedal vam bom zakaj. Preprosto je govoriti o dodani vrednosti, preprosto je govoriti o odpravi mentalitete neto uplačnic in tako naprej. Govoriti je mogoče tudi o izdatkih in tako naprej. Seveda, podpiram argumente za to, da moramo doseči napredek. Ampak, a veste kaj, če se bomo spet znašli za pogajalsko mizo v svetu, bo zadeva tako težka ali še teže kot v preteklosti. Zato mislim, da bi morali vsaj začeti z nečim, kar je bolj preprosto, to je koordinacija. In nisem veliko slišal o koordinaciji na tem zasedanju. To je največja priložnost, ki bi jo morali izkoristiti na zasedanjih, kot je tole med eh, poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnimi poslanci. Tukaj bi morali začeti. Če bomo spet govorili o izdatkih in tako naprej, vam lahko obljubim, da se bomo spet vrnili nazaj k starim vprašanjem. Rabati na rabate in tako naprej. To je super za mučenje študentov, ampak eh, smiselno pa ni. Ekonomsko upravljanje nam daje priložnost za to, da bi začeli govoriti o prioritetah, skupaj o usklajevanju politik, skupaj. Lahko začnemo samo z izmenjavo podatkov. Če bi začeli s tem, bi morda lahko sicer počasi prišli do situacije, kjer dobimo vsi. Dejstvo je naslednje. Če bomo našli evropske rešitve, bomo prihranili doma. Ampak, če ne bomo začeli z koordinacijo, z več zasedanji kot je tole, če ne bomo začeli z dolgoročnim načrtovanjem, ne bomo prišli nikamor. Zato, ker se bomo spet spustili v prepire glede izdatkov in tako naprej. In spustili se bomo v medvladno logiko in seveda spet se bodo oglasile neto plačnice. Vsi smo politiki, ne slepimo se, zadeve ne bodo nič lažje, vse skupaj bo težje. In to so pač časi, v katerih živimo. Čez šest mesecev bo po volitvah po svetu svet morda popolnoma drugačen. Dobro, lahko imamo te visoko leteče cilje in prednostne naloge. Spet se vračam nazaj k temu, ko sem bil tukaj evropski poslanec. Ampak zaenkrat se moramo lotiti lažjih vprašanj. Ko bomo to rešili, bomo morda dosegli napredek. Hvala lepa in na koncu še gospa Čigane. Najlepša hvala. Začela bom tam, kjer je končal gospod Časkovski. Gre za koordinacijo ekonomske politike. Tudi sama menim, da je instrument evropskega semestra odličen instrument, ki ga ne uporabljamo dovolj. Nekateri ste tekom razprave že dejali, da ko razmišljamo o naložbah v okviru kohezijske politike, da moramo pri tem upoštevati tudi eh, priporočila za države in vlagati tam, kjer obstajajo pomankljivosti. Eh, vlaganje v eh, kolesarske poti je dobro, ampak morda to ni vključeno v priporočila za posamezne države. Enako velja za vodne rezervoarje. Mislim, da je to smer, v kateri bi bilo dobro potovati na tej poti tem bi zagotovili tudi večjo mero razumevanja eh, v državah članicah, eh, ki bi razumele, kam morajo romati naložbe in kje jih potrebujemo. Hvala tudi gospodu Grantu eh, iz Škotske, iz parlamenta Združenega kraljestva. Omogočili ste nam, da ne govorimo zgolj o Združenem kraljestvu, ampak tudi s predstavniki Združenega kraljestva in to pogrešamo v številnih razpravah, ki trenutno potekajo. Hvala, da ste nas spomnili na to kakšna je retorika eh, in kako lahko eh, primitivna retorika eh, vodi v težavi. Dobro je, dobro je razmišljati o tej evropski dodani vrednosti, ko razmišljamo o politikah. In še ena stvar v zvezi s potrebo po tem, da prenesemo izdatke nacionalnih politik na politiko Evropske unije ko prenašamo sredstva oziroma pristojnosti, se upravičujem, iz nacionalne ravni na evropsko raven. Tudi gospod Lamasur je govoril o tem. To je seveda zelo zahtevna tema, ki jo je težko razrešiti. Zakaj? Zato, ker so včasih nacionalne vlade uh, nepripravljene te pristojnosti predati Evropski uniji. Uh, predajo, naprimer, eh, pristojnosti, kar se tiče zbiranja podatkov, analize podatkov, ne pa izvrševanja. Imamo torej, naprimer, agencijo, ki zbira podatke, analizira, na to pa potrebujemo nacionalno agencijo, ki izvaja politiko. Kako rešiti to vprašanje? No, to je seveda v sami srčiki eh, odločanja na ravni Evropske unije. Hvala, da ste nam eh, dali priložnost sodelovati v tej čudoviti razpravi. Hvala. Najlepša hvala, hvala vsem govornikom rad bi ponovil to, kar sem povedal že eh, prej. In eh, to se navezuje na ta zadnji krok razprave. Zdi se mi, da ste praktično vsi, ki ste govorili o koordinaciji, o koherenci, morda tega ni bilo dovolj, ampak vsi, ki ste o tem govorili, vsi, ki ste se dotaknili tega vprašanja, ste predstavili pozitiven odziv na eh, takšno načelo. Osebno se mi zdi, da nisem tako pogosto slišal, seveda pa niso moje ošesa tako pomembna, pomembna so ošesa eh, članov eh, skupine na visoki ravni. Nisem slišal veliko tistih, ki so govorili, kako praktično izboljšati ta proces. Sam se veselim branja tega poročila, ki eh, bo polno svežih idej, ne zgolj načel, ampak tudi idej o izvajanju eh, tovrstnih ukrepov. Mislim, da nas eh, večina podpira takšne ideje. Strinjamo se, da je treba to zagotoviti zaradi več različnih razlogov in Alain Lamassur nas je spomnil na to, enako velja za druge, ki ste sodelovali v razpravi. Veselim se že analize svežih idej, ki jih bo predstavila skupina na visoki ravni. Politično gledano to ne bi smelo biti preveč eh, težavno. Seveda je težavno oblikovati takšen sistem, ampak eh, mislim, da podpiramo to vrstne ideje. Ura je 12.26. Eh, zaključnim delom sestanka naj bi začeli čez 20 minut tako da predlagam, da si privoščimo krajši odmor. Prosim vas, da ste na svojih mestih ponovno ob 12. uri in 40 minut, tako da bomo lahko na to začeli točno ob 12.45. Hvala. Ja, ja. If I can ask you to, uh, to take your seats. Prosim vas, da ponovno zasedete svoje mesta. predsednik Šulc eh, se nam bo pridružil malce pozneje, žal ima zamudo. Predlagam, da sedaj kar začnemo. Dobili smo zeleno luč, da lahko začnemo eh, brez predsednika Šulca. Držali se bomo časovnice, Seveda ne bom nikogar predstavljal, sam se bom zgolj zlil z ozadjem in eh, predal besedo ostalim. Eh, najprej gospod Hudak, na to gospa podpredsednica Georgieva, zaključil pa, bil, pa bo gospod eh, Monti. Upamo, da se nam bo kmalo pridružil tudi predsednik Šulc. Gospod Hudak, izvolite. Preden se skrijete nekje v zadju, eh, se vam eh, moramo zahvaliti, Andre. Vodenje razprave seveda ni preprosta stvar, tako da še enkrat najlepša hvala iz eh, srca. Spoštovani poslanci in poslanke nacionalnih parlamentov, spoštovani gospod predsednik, no, enega predsednika ni, eden od predsednikov je že tukaj, gospa podpredsednica komisije, gospod eh, predsednik skupine na visoki ravni za lasna sredstva, spoštovani evropski poslanci in poslanke, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem danes tukaj, eh, ker zastopam slovaško predsedstvo eh, na tej konferenciji kjer imamo nacion, predstavnike nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta, komisije, sveta in eh, drugih. Vsi smo zbrani na tem pomembnem dogodku. Hvaležen sem eh, predsedniku Montiju za organizacijo te konference in hvala tudi predsedniku Šulcu za pomoč pri organizaciji ta tema izjemno pomembna, vloga proračuna, novih eh, lastnih sredstev, vloga nacionalnih parlamentov v procesu eh, financiranja evropske ravni, vse to so izjemno pomembne teme. To je eh, projekt bistvenega pomena, ki vpliva na Evropo in bo vplival tudi na Evropo v prihodnosti, kako jo bomo gradili naprej. Spomnim se še časov iz šolskih klopi, ko smo projekt razdelili na tri dele najprej je treba odgovoriti na vprašanje, zakaj imamo ta projekt, eh, na to, kako in eh, kakšen je končni cilj. Smo na križišču. Soočamo se s krizami, eh, Brexit, naprimer, na to zunani pritiski migracije in varnostno vprašanje. Vse to ustvarja okolje, v katerem se mora Evropa spremeniti. Teh sprememb pa ne bo brez finančnih sredstev, brez eh, razmisleka o proračunu samem. Proračun eh, Evropske unije je zame in eh, sam sem nov na tem položaju tako imenovanega gospoda proračuna, je mikrokozmos eh, različnih eh, stališč držav članic, eh, institucij, nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta in tako naprej. Ko razmišljamo o tem, zakaj želimo to narediti, si moramo naliti čistega vina, biti moramo realistični, vedeti moramo, kaj lahko dosežemo s proračunom Evropske unije in česa ne moremo. Evropski proračun predstavlja zgolj 2 odstotka vseh izdatkov v Evropski uniji. Pričakovanja ne smejo biti prevelika, zato ker morajo biti nacionalni parlamenti še vedno oziroma nacionalni proračuni še vedno tisti, ki zagotavljajo gonilo za eh, močno Evropo, konkurenčno Evropo, ki prinaša eh, blaginjo za državljane. Obenem pa moramo razmišljati o novi poti naprej, ki eh, odraža potrebe in izzive, s katerimi se soočamo danes. Veseli me, da sem lahko eh, danes eh, sodeloval v razpravi tudi danes zjutraj. Razpravljali smo eh, pogosto tudi o evropski dodani vrednosti. Proračun Evropske unije mora zagotoviti to evropsko dodano vrednost in gospod vrednost, se upravičujem. Gospod Lamasur je bil zelo jasen, kristalno jasen. Če ne bomo definirali te dodane vrednosti, potem nikoli ne bomo imeli sodobnega, dobrega proračuna, ki odraža naše potrebe tekom razprave pa odkrito rečeno nisem slišal, kako definirati eh, to načelo. Če tega ne bomo storili, potem bomo imeli vedno različna mnenja glede tega, eh, kje je to dana vrednost. Eh, različno bomo razmišljali v regijah, državah članicah, na različnih ravneh, v različnih institucijah. Razmišljati moramo o tem, kako definirati prihodke, pa tudi izdatke. Rad bi izpostavil štiri ali pa pet glavnih elementov eh, evropske dodane vrednosti. Seveda vse to lahko eh, analiziramo pozneje, ampak eh, sam na to gledam takole. Prvič, zagotavljati moramo vodilno funkcijo pri evropski politiki, pri evropski strategiji. Evropa mora biti konkurenčnejša, varna in dobra za državljane. Proračun Evropske unije mora zagotoviti ključne elemente, ki zagotavljajo skupne evropske politike, naprimer sedaj na področju migracij. To je ta element eh, vodenja. Drugič, proračun eh, mora imeti eh, zelo jasno komponento vzvoda. Kako zbirati sredstva z nacionalne ravni in zasebnega sektorja, to je naloga evropskega proračuna. In uh, imeli smo žel, zelo dobre primere tega, kako bi lahko dosegli takšen učinek vzvoda. Tretjič, proračun bi moral povezati vse na evropski ravni, bodi si, uh, eh, kar se tiče fizične infrastrukture, komunikacij, uh, prometa, energetike, uh, digitalnih tehnologij. Pa tudi človeške vire je treba povezati. oblikovati moramo evropske državljane. In to se uh, dogaja, ko skrbimo za interakcijo med uh, mladimi. In uh, tukaj izgubljamo v tem boju in uh, na tem uh, rase populizem, ekstremizem. Na to naslednja točka konvergenca. Podpirati moramo šipkejše, bodi si države, ljudi, regije. Kohezija je zelo pomembna in to je del uh, Eh, našega nabora vrednot. Če eh, lahko dosežemo konsens pri nekaterih od teh vrednot, pri, teh dodani, eh, pri tej dodani vrednosti proračuna, potem se lahko pogovarjamo o tem, kako oblikovati ta proračun. Pogovarjali smo se o tem, kaj to pomeni, kaj pomeni proračun. Sedaj pa se moramo pogovoriti tudi o tem, eh, kako to doseči. Nova sredstva, nova lasa sredstva so pomemben del razprave. Slišali smo veliko različnih eh, mnen, nekateri so eh, naprimer dejali, da ne gre zgolj za nova sredstva, za dodatna sredstva, gre tudi za porabo teh sredstev. In to se mi zdi izjemno pomembno. Analizirati moramo proračun takšen, kakršen je sedaj in temeljito pregledati vse postavke, ugotoviti, če se evropska sredstva dejansko eh, porabljajo eh, smotrno v dobrobit vseh državljanov. Včeraj sem v novicah eh, zasledil naslednje, kar je omenil tudi komisar Moskovisi, če se ne motim. V Evropski uniji vsako leto izgubimo 160 milijard evrov zaradi neočinkovitosti pri zbiranju eh, sredstev z naslova DDV-ja. Eh, če bi bili uspešnejši, vsaj malo, bi lahko naredili veliko. Izgubljamo skoraj eh, en cel proračun Evropske unije letno. In komisarka Georgijeva in drugi bi lahko naredili precej več s temi dodatnimi sredstvi. Tako da moramo upoštevati boljšo uporabo sredstev, boljšo uporabo tega denarja. kakšen bi moral biti učinek. Potrebujemo proračun, ki odraža sodobne eh, izzive, s katerimi se soočamo kot eh, Evropa, kot evropejci. Odražati mora eh, pričakovanje državljanov, ob enem pa mora biti razumljiv. Včasih namreč oblikujemo proračune, ki jih nihče ne razume in ki jih je zelo težko pojasniti. Zgodovinsko gledano, dinozauri niso uh, izumrli zato, ker so bili močni. Ne, izumrli so zato, ker se niso zmogli prilagoditi na novo situacijo in uh, v tej fazi smo sedaj kot Evropa. Se upravičujem, eh, porabil sem več časa, kot ste mi ga namenili. Vseeno bo jo vedel še naslednje. Kot predstavnik sveta bi rad povedal, da je svet pripravljen na eh, sodelovanje pri eh, vprašanju lastnih sredstev, pri reševanju vprašanja prihodnosti Evropske unije. Svet eh, spremlja to razpravo in razvoj dogodkov zelo natančno. Predsednik Monti je poročal ministrom za finance vsaj dvakrat februarja eh, lani, februarja letos v Ekofinu. To je zelo pomembna razprava, ki poteka tudi na ravni ministrov, na nacionalni ravni. Pomembno je tudi, da ste z nami eh, predstavniki nacionalnih parlamentov, ne zgolj evropski poslanci. Potrebujemo ta dialog, potrebujemo to sodelovanje med nacionalno Eh, eh, ravnjo in eh, evropsko ravnjo. Pogosto se v Bruslju dogovorimo o eni stvari, na to pa doma v državah govorimo nek drugi jezik. In vse to je voda na mlin populistov, ekstremistov. Pomembno je organizirati to vrstne razprave, zato ker moramo upoštevati tudi te pozitivne uh, sekundarne posledice. Imamo nove ideje, imamo nova uh, mislišča, tako imenovane think tanke, ki uh, razmišljajo o tem. Uh, omenil bi tudi uh, kolega uh, Manko in pa slovaške strokovnjake, ki so pripravili lastne predloge o uh, lastnih sredstvih. Naj počasi zaključim kot predstavnik slovaškega predsedstva kot predstavnik sveta bi se vam rad vsem zahvalil za zelo dobro uporabno razpravo. To je del tega potovanja, na eh, katerem eh, smo in svet bo še naprej konstruktiven partner pri zagotavljanju sodobnejšega eh, in boljšega proračuna Evropske unije, še posebej za državljane. Hvala. Now I can say good afternoon. Lepo zdrav. Že kar nekaj časa se nismo videli. Najprej bi se rada opravičila v imenu predsednika komisije Jean-Claude Junckerja, ki se je želel udeležiti te razprave. No, v pravem času ste prišli, ker sem eh, vas ravno kar eh, želeli, eh, ravno kar sem vas želela omeniti, ker vas je omenil predsednik Juncker. Predsednik Juncker je želel sodelovati v teh razpravah, povabili smo ga na to konferenco kot eh, se tega zaveda tudi predsednik eh, Monti. Želel se je zahvaliti predsedniku parlamenta ne zgolj eh, zaradi njegovega angažmaja pri organizaciji te konference, ampak tudi zaradi njegovo vlogo pri pogajanjih o trenutnem večletnem finančnem okviru. Želeli smo, da se še naprej pogovarjamo o dejanskih lastnih sredstvih in da na tem gradimo kot na pomembnem elementu naslednjih pogajanj o večletnem finančnem okviru. Hvala torej v Jean-Claudovem imenu in hvala tudi v imenu mojih kolegov in kolegic. Dovolite mi, da izpostavim štiri točke v zaključku te konference. Najprej eh, bi rada dejala eh, takole. Zdi se mi, in to sem slišala tudi strani kolegov in kolegic, da je ta razprava zelo uporabna eh, za tiste, ki predstavljajo naše državljane doma, v državah članicah in tukaj v Bruslju. Mislim, da so bili eh, komentarji eh, in eh, razprava zelo dosledni in so dopolnjevali drug drugega. Veselilo bi me, če bi še naprej zagotavljali takšno sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, še posebej, ko se pogovarjamo o prihodnosti Evropske unije, o prihodnosti Evropskega proračuna. Drugič, glavno sporočilo tega zasedanja je po mojem to, da večina od nas eh, ve in se zaveda, da moramo posodobiti in poenostaviti naš eh, proračun. Tako na strani Eh, prihodkov, kot tudi na strani izdatkov. Proračune treba približati državljanom. Ko govorimo o približanju državljanom na strani eh, prihodkov, to pomeni, da je treba bolj neposredno povezati eh, to, kar oni prispevajo in to, kar evropski proračun pokriva in v kar evropski proračun ulaga v njihovem imenu. Danes to pomeni 80 odstotkov prek eh, posrednika eh, v obliki nacionalnih eh, proračunov. Zelo, zelo velik delež te zgodbe so lasna sredstva, ampak ne dejanska lasna sredstva. Pametno bi bilo, če Eh, bi ponovno šli v drugo smer. Razen tega pa je jasno tudi, da se lahko v trenutnem političnem ozračju eh, vprašamo, če bi takšna vrnitev v drugo smer eh, prinesla evropsko obdavčene evropske davke. Govorimo o imenu komisije in to ni naš predlog. Predlagamo spremembo pri uh, deljenju teh prihodkov, tako da bodo naši državljani bolje poznali uh, naše delo, ki poteka na uh, evropski ravni v njihovem imenu. To se morda sliši kot uh, neka manjša zadeva, je pa zelo pomembna. Prizadevam si namreč za to, da bi imeli priložnost, da sledimo razvoju davčnih sistemov v Evropski uniji, da govorimo o harmonizaciji, da govorimo o uh, zamenjavi enega tipa davka z drugim tipom in da ustvarimo to povezavo med državljani in eh, evropskim proračunom, da približamo uh, državljane proračunu, da bodo tako bolje razumeli, kaj se dogaja s proračunom, bolje kot danes. Ta današnja razprava pa se ne vrti okoli eh, obsega proračuna, višine eh, sredstev. Nekaterim se zdi, da govorimo o večjih prihodkih eh, za evropski proračun. To morda velja ali pa ne. Brez dvoma pa to ni predmet razprave, eh, ki poteka v okviru skupine na visoki ravni s pomočjo gospoda Montija. To še ne pomeni, da to ni pomembna razprava, ampak v tem primeru ne gre za večjo davčno obremenitev za naše državljane in državljanke. Sama sem zelo optimistična, odkrito rečeno, glede eh, prihodnosti te razprave. Zakaj? Zato, ker smo pod pritiskom in eh, moramo reformirati ta sistem zaradi rezultata referenduma, ki je potekal v Združenem kraljestvu 23. Eh, junija. Pogovarjati se bo treba o vprašanju rabata in zaradi tega posledično eh, analiziramo tudi vprašanje, Eh, prihodkovno stran proračuna Evropske eh, unije. Ne moremo dejati, da bomo analizirali zgolj eh, rabat, vse ostalo pa bo obstalo ob strani. Zato je treba izkoristiti to priložnost in narediti pravo stvar. Kot sem dejala do povdan, sem resnično prepričana, da bomo uspešni, če še naprej ob enem nadaljujemo z reformami in izboljšujemo odhodkovno stran proračuna. Parlament nam je pomagal pri zagotavljanju večje mere prožnosti pri porabi naših sredstev. Če tega ne bi imeli, potem uh, bi uh, bili mrtvi, ker bi nas prizadela ta uh, begunska kriza. Parlament je pomagal tudi pri uravnoteženju uh, pravil in kakovosti porabe sredstev. Kaj torej zagotavljamo ljudem? ko imamo sedaj eh, strožji proračun in ko je zahtev za nas več, se moramo torej vprašati, eh, kaj počnemo s temi sredstvi. In eh, teh vprašanj je vedno več, teh zahtev je vedno več. In na to še zadnje vprašanje. Kaj nas čaka sedaj? No, seveda bomo nadaljevali z našim tehničnim delom, ampak to tehnično delo nas lahko pripelje zgolj do določene točke. Na vas je da poskrbite za eh, tiste težke politične odločitve. In skupaj z vami lahko na to eh, uspemo pri vzpostavitvi pravega političnega ozračja za reform, eh, reformiranje tega proračuna. Za nas v komisiji velja, da bomo vsebinsko reformo pripravili v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Skupaj s parlamentom želimo zagotoviti, da bomo tehnične ideje prevedli v politično realnost. Hvala. Ja, vielen Dank, Kristalina. Ehm... Hvala lepo, Kristalina. Kolegice in kolegi. dragi profesor Monti. Občutek imam, da imamo za seboj dva zelo intenzivna delovna dneva. Rave so bile ciljno usmerjene. Skupina na visoki ravni bo svoje poročilo pripravila do konca leta natančno sem prisluhnil gospe Georgijevi in pričakujemo, da bo komisija v luči tega poročila pripravila zakonodajne pobude za to, da bomo lahko z naslednjim večletnim finančnim okvirom, dobro, leta 2020, dobili morda boljše strukture. V zadnjih dveh dneh smo imeli razprave in z parlamentarnega vidika lahko povem naslednje. To velja za nacionalne parlamente, kot tudi za Evropski parlament. Mislim, da se vsi vračamo na eno izhodišče. In sicer, gospe in gospodje, gre za obvezo do demokratične prepoznavnosti in za preglednost. Za davkoplačevalca danes je težko težko je ugotoviti, kdo je zakaj odgovoren. Evropska unija je načeloma nekaj, kar v Nemčiji imenujemo pač rezervoar za odlaganje. Torej, gre za to, da države članice vplačujejo v en lonec iz tega lonca se potem financirajo projekti. Celotna Evropska unija se financira iz tega. Na prvi pogled je tako, da je struktura za odločanje o odhodkih demokratična. Države članice so udeležene pri tem, pri odločanju in tudi Evropski parlament je udeležen pri odločanju. To je klasična struktura zvezdnega sistema. Ne želim reči, da je zdaj Evropska unija zvezdna država, ne, ne, sploh ne, ampak če bi bili, potem bi imeli države članice in tudi centralno skupnost, ki bi vsi bili udeleženi. Dobro, to je idealistična podoba. Realistična podoba je drugačna. Gospa Georgijeva je govorila o prožnosti. V zadnjem večletnem finančnem okviru smo z velikim popom praznovali dosežke, ki naj bi jih bili dosegli. Gospod Lamasur sedi meni nasproti. Takrat sem bil jaz zelo navdušen nad tem. On je rekel, umirite se. Rekel sem takrat, da imamo več prožnosti med leti in kategorijami in tako naprej. No, on je takrat rekel, da je treba pogledati odstotke. Poglej si odstotke, dragi Šulc. Boš videl, kolikšno prožnosti imaš po realnih odstotkih med posameznimi leti in kategorijami. In takrat sem bil že veliko manj navdušen. Zakaj to omenjam? Zato, ker bomo takrat, ko se bomo odpovedali izhodnim pogojem za posamezni proračun in za večletni proračun, potem bo izginil celoten scenarij. Če se odpovemo enemu, bomo izgubili tudi drugo. Če voditelji držav in vlad v svetu v svoji neskončni modrosti odločijo, da bodo zdaj več denarja porabili za varnost in potem rečejo, da je to treba financirati iz proračuna EU, potem bo gospa Georgijeva rekla, pogledajte si, pogledajte si, odkot bo denar prišel. Bom šla v parlament. No, parlament bo rekel, dobro, imamo pragove za prevzeme obveznosti in za prevzeme plačil. 80-90 milijard je tukaj vmes. 907 do 970, nekaj takega, če se prav spomnim. Dobro, kakorkoli že. Razlika je nekaj milijard. Denar bi lahko vzeli tu ven. Potem pa rečejo države članice, ona to pa ne. Obveznosti ostanejo, govorimo samo o plačilih. Ne bomo dvigovali zgornjih meja oziroma pragov. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo šlo za preporazdelitev. To pomeni, da si je treba poiskati denar druge. Gledati je treba izpogajeno maso denarja, ampak ta masa denarja je že preračunana in porazdeljena. In potem se reže. Ali pa, kar je še slabše, se zadeve preložijo. To pomeni, da se vzame razpoložljivi denar in s tem denarjem se financirajo določeni projekti. Tisti računi, ki bi jih morali s tem denarjem plačati oktobra, pa se preložijo v naslednje leto. No, na začetku leta se potem porabijo sredstva za to, da se plačajo obveznosti zadnjega dela prejšnjega leta in to počnemo zdaj že 20 let pri podjetništvu se to imenujejo tako imenovani rollover krediti. To je en majhen delež naše proračunske realnosti. No, in nekaj me res jezi, in sicer tisti, ki to kritizira, je deležen vedno enakega iz prestolnice. Ni pomembno, kdo je na oblasti v prestolnici. Socialisti, desničari, kdorkoli že. Spet ti v Bruslju. Mi tukaj sprejemamo pomembne projekte, razvojna pomoč, varnost, raz... zaščita zunanih meja, Frontex in tako naprej. In oni v Bruslju pa potem želijo spet o nekih obveznostih, pragovih in ne vem, kaj še vse. No, to je res dvolično. Takšne dvoličnosti ni mogoče videti skoraj nikjer. Drugi, zato potrebujemo več preglednosti. In več preglednosti lahko dobimo z več lastnimi sredstvi. Kajti potem bo jasno, odkot denar prihaja. In tisti, ki odločajo o dohodkih, bodo potem tudi tisti, ki odločajo o odhodkih. Zato bodo državljani vedeli, kdo je odgovoren. In S tem bomo zagotovili več demokracije v Evropi. Zato upam, da smo prišli nekaj korakov naprej v razpravi, ki smo jo imeli. Nisem optimist, zato ker se mi zdi, da obstaja tendenca, da bi vse renacionalizirali. In eh, proračun je prav gotovo prav gotovo del tega. Ampak upam, da bo na koncu prevladal razum v proračunu, ne pa ideologija. Proračunska politika je zelo preobremenjena v ideološkem smislu, konfrontativno je zastavljena. To pomeni, da je deljenje odgovornosti zastavljeno tako, da so proračunske politike, dobro zastavljene na nacionalni ravni, nerazumna poraba denarja pa seveda potem pade na Brusel. Tako ne gre, če ne bomo tega premustili, ne bomo prišli naprej. Izgubili bomo verodostojnost tako na vidiku proračuna, kot tudi širše. Zato mislim, da bi morali govoriti o ključnem delu evropske politike. Hvala lepa za razpravo, ki smo jo imeli. Hvala lepa skupini na visoki ravni za zelo kakovostno delo. Jasno pa mi je, da ste številni že omenili to, kar sem povedal jaz. To je zelo razdrobljena politika. Vem in vem, da bo vse skupaj mnogo teže, ko bomo govorili o strukturi proračuna. Ampak lepo, lepo prosim, ne bodite besni name. pravimo, da klin se s klinom zbija. V Bruslju nas že dolgo bijejo z velikimi klini iz prestolnic in uh, zato sem se jaz odločil, da bom tudi sam uporabil velik klin in se uprl, kajti gre za to, da branimo zamisel o čeznacionalni demokraciji. Gre za obstoj Evrope. O tem govorimo v teh dneh. In želim si, da bi strategijo demokratizacije izvajali še naprej. To nujno potrebujemo in zato je delo skupine na visoke ravni zelo pomembno. In to ni samo tehnično delo. Sicer so vsebinsko res tehnični, ampak njihovi sklepi bodo zelo politični. Zato mislim, da je zelo dobro, da na tej ravni govorimo drug z drugim. Hvala lepa za vašo pozornost, da pa gospod Monti. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi nas vse skupaj spomnil na to, da v tem eh, raznolikem svetu, v katerem eh, živimo danes, skupina za lasna sredstva eh, temelji na treh očetih. Tri očete imamo, med drugim imamo tudi predsednika Šulca, ki si je prizadeval za kompromis med eh, svetom in eh, parlamentom. In ta kompromis je pri življenju ohranil vsaj idejo o reformi eh, lastnih sredstev, na podlagi katere sedaj opravljamo svoje delo. Rad bi se zahvalil Evropskemu eh, parlamentu, predsedniku Evropskega parlamenta v imenu eh, kolegov in kolegic. Hvala tudi vsem tistim, ki ste tako aktivno sodelovali na tej konferenci. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Hudaku, ki predstavlja svet, in pa gospe Georgijevi, ki tukaj predstavlja komisijo v imenu predsednika Junkerja. Hvala tudi profesorju Sapirju, ki je moderiral to konferenco. Profesor ima tako vsebinsko avtoriteto, kot tudi eh, dober občutek za takšno moderiranje. To eh, seveda ni samo po sebi umevno na konferencah. To, da je konferenca potekala v Evropskem parlamentu, je seveda prispevalo k eh, rigoroznemu sledenju pravilom. V to sem prepričan. Zahvalil bi se rad tudi poslankam in poslancem nacionalnih parlamentov, ki so na nek način zagotovili še dodatno temeljno dodano vrednost, ki nam vsem pomaga v tem procesu razmisleka v eh, različnih spenih. Rad bi se zahvalil tudi panelistom. Glede na to, da sem sam zadnji, ki se oglaša, upam, da eh, se lahko v imenu vseh sodelujočih zahvalim tudi tistim, ki so garali pri organizaciji te konference, poskušali zagotoviti, da bo eh, konceptualno koherentna in eh, da bo eh, organizacijsko gledano potekala brez težav. Ta zahvala velja za medinstitucionalni sekretarjat, ki skrbi za povezavo našega dela, pa tudi ostalim, ki podpirajo naše delo v naši skupini. Hvala tudi osebi Evropskega parlamenta in pa tolmačem. Gospod Traskovski je v zadnjem eh, omizju pozval k temu, da smo eh, ne preveč ambiciozni, ampak eh, da pristopamo k tej problematiki strezno glavo. Rad bi mu zagotovil, da bomo še naprej trezni. Kar se tiče skupine na visoki ravni, eh, bi rad zagotovil gospodu Traškovskemu in vsem ostalim sodelujočim, da je skupina na visoki ravni zelo odločena, eh, celo trmasta, da izvede ta mandat, ki ga je dobila. Želimo narediti vse, kar je v naši eh, moči, v naši intelektualni moči. Vse zato, da bo teže kot kadarkoli prej, da bi eh, svet zavrnil predloge o lastnih sredstvih. V preteklosti je bilo to zelo preprosto, sam imam izkušnje iz leta 2013. Političnih eh, stroškov uh, ni bilo, ni bilo treba plačevati politične cene za to, da uh, ni bilo razprave o lastnih sredstvih. A je kdo opazil, da je svet takrat zavrnil predloge o lastnih sredstvih? Ne, tega ljudje niso opazili. Izpostaviti je treba dvoje pri tem procesu eh, sprememb. Prvič, ta proces je nujen zato, ker se situacija slabša. Z vsem spoštovanjem do vseh vlad in eh, do sveta, ki predstavlja njihovo kolektivno entiteto. Eh, Teže bo sedaj zamahniti eh, z roko eh, ob razpravi o lastnih sredstvih. Zato, tudi zato, ker številni v Evropski uniji zač, začenjajo ugotavljati, da je ta igra eh, kazanja s prstom na evropske institucije v državah članicah nekaj, kar je šlo predaleč. Evropske institucije niso krive za vse kar ne deluje v Evropski uniji. In to kazanje s prstom ne bo več eh, tako toplo eh, sprejeto. Verjetno to ni bila eh, najboljša odločitev tako v prestolnicah, kot tudi v svetu. To ni bilo dobro za evropske povezave kot sem dejal, bo sedaj politično precej teže zavrniti razpravo o takšnih predlogih. Na nas je, da povečamo ozaveščenost javnosti in pa politične skupnosti, medijev eh, o tem, kaj je tukaj na kocki. V prejšnjih tovrstnih eh, razpravah ni bilo nekega govora o kompromisu med parlamentom in eh, svetom in komisijo, eh, ki je vse skupaj sprožil. Resnično bomo naredili vse, kar lahko, zato, da bo moral vsak od akterjev v tej končni igri pokazati eh, dobršno mejo, mero odgovornosti, precej več odgovornosti kot v preteklosti. Ravno zato se trudimo, da bi eh, tekom dela naše skupine pokrili celotni spekter eh, razmisleka. Teoretičnega, akademskega, strokovnega in zato se zahvaljujem vsem eh, avtorjem študije in eh, različni študiji. Pokrivamo pa tudi politične eh, vidike, različne procese, različne teme. In ta konferenca je ključna komponenta eh, tega procesa ozaveščanja o tej izjemno pomembni temi. Podpredsednica Georgijeva je že jedrnato a očinkovito povedala, eh, česa se je naučila tekom te konference. Eh, ne bom ponavljal eh, njenih besed in na srečo se strinjam z vašimi besedami. Ker bi drugače verjetno razmišljal uh, malce v nasprotni smeri kot vi. Uh, vsi smo sedaj razpravljali o tistih uh, glavnih ukrepih, ki bi jih uh, morali izvesti. In uh, podpredsednica Gerogijeva je v svoji prvi izjavi danes do povdan že dejala, da so kriteriji, ki jih moramo slediti, uh, Eh, kriteriji prednostnih nalog, eh, osredotočenosti na rezultate in eh, dokazljivosti. In na tem mestu bi rad omenil nekaj, kar je zelo blizu našemu moderatorju Andreju Sapirju. Poskrbeti moramo tudi za uh, ocene politik ex post. Gospod Hudak je izpostavil pomen dela Evropske unije, uporabe proračuna, to mora biti gonilo za ključne politične cilje Evropske unije. Rad bi uh, pri tem povdaril, da je gospod Hudak izpostavil tudi uh, povezanost, povezljivost, sodelovanje. Fizična povezanost, eh, povezanost med ljudmi in povezanost pri izvajanju je pomembna. Dali ste eh, primer, ki ga je omenil eh, gospod Moskovisi, naprimer eh, področje DDV-ja. Kako pomembno bi bilo, da Evropska unija prek boljše koordinacije procesov izvajanja rešila vsaj nekaj od teh 160 milijard do celo 200 eh, milijard eh, izgubljenih sredstev, ki eh, tukaj poniknejo. Manj kot bi bilo izogibanja davko na dodano vrednost, v večji meri bi lahko Evropska unija skupaj z državami članicami ta sredstva vračala v lasne proračune, v interesu državljanov, s čimer bi jim lahko zagotavljali eh, javno dobro, naprimer varnost. To bi morala biti tista dodana vrednost, za katero si prizadevamo. Prehajamo torej iz enega vidika dodane vrednosti na drugi vidik dodane vrednosti v skladu s specifiko evropskega procesa. Mislim, da smo lahko opazili veliko konsenza in vsi vemo, da eh, to ni tako preprosto, kar se tiče potrebe potem, da se Evropska unija, kot eh, pravijo podjetniki, osredotoči na tisti core business, na uh, ključne naloge. Pri tem eh, moramo imeti v mislih tudi eh, različne majhne programe, ki eh, so namenjeni tej ali drugi skupini državljanov. Osredotočiti se je treba tudi na lasna sredstva. Danes dopovdan je gospod profesor Fust zelo dobro opisal, zakaj je ta pristop z vidika neto bilance tako priljubljen, glede na to, kako a, poteka oblikovanje proračuna. Gospod Lamasur je izpostavil pomen koherence a, med novimi pristojnostmi Evropske unije, ki a, jih a, Evropske unije predajo države članice a, in med prihranki, Eh, do katerih eh, pri tem pride. Rad bi vam zagotovil, da v našem mandatu eh, ni razprave o obsegu proračuna, o višini proračuna in o samem financiranju. To so seveda pomembne teme, ampak eh, na nas ni, da odgovarjamo na ta vprašanja. Naše delo v skupini na visoki ravni sedaj zahteva malce več časa. Ne tako veliko, ampak malce več časa. Končni proizvod, eh, končne poročilo nameravamo predati predsednikom treh institucij, ki eh, so nas eh, oblikovale nekje v mesecu decembru, če se bodo strinjali. Rad bi jasno povedal, da Vem, da ste morda nekateri iz Evropskega parlamenta, pa tudi iz nacionalnih parlamentov, malce razočarani, zato ker niste slišali eh, članov skupine eh, na visoki ravni za nas na sredstva, ki bi razpravljali o specifičnih eh, predlogih. Ampak zagotovim vam lahko, da bo naše končno poročilo vsebalo, vsebovalo veliko takšnih specifičnih predlogov, ki bodo dobro argumentirani, Eh, dobro opisani. V nekaterih primerjih eh, bomo obelodali tudi različne možnosti. Vsem pa se nam je zdelo pametno, da še preden eh, prehitro skočimo v takšno razpravo, ustvarimo intelektualno zrače v Evropi, ki izpostavi pomankljivosti in vrzeli v trenutnem sistemu konkretni predlogi, ki jih bomo kmalo predstavili, eh, bi torej eh, povzročili, da bi se osredotočili na prednosti in slabosti teh predlogov. Vsak predlog pa bo želel seveda nekdo eh, prikrajšati za življenje. In neka naravna tendenca bo vprašanje, če se moramo res spremeniti. Da, zato ker se o tem že dolgo pogovarjamo, tudi na tej konferenci razpravljamo uh, o tem, kako neracionalen je trenutni sistem. Zato se mi zdi malce bolj mogoče, da bomo prišli do sklepov. Še zadnji stavek. Še naprej bomo na voljo ne zgolj Evropskemu parlamentu, ampak tudi nacionalnim parlamentom, če bodo eh, ti izrazili eh, svoj interes po objavi poročila, ki je namenjeno tudi njim. Na voljo vam bomo, tako da bomo lahko podali pojasnila, ki bodo eh, morda v pomoč. Podpredsednica Georgijeva je danes dopovdan govorila o kategorijah, ki so de facto relevantne v proračunskem eh, postopku. Govorila je o prijateljih eh, kmetijstva, prijateljih kohezije, prijateljih rabata. Po mojem mnenju je naša ambicija, naša kolektivna ambicija eh, zmerna ali pa niti ne tako zmerna. Na politični in intelektualni, intelektualni Eh, ravni želimo vzpostaviti eh, še eno novo kategorijo in to so prijatelji evropskih državljanov. Hvala.